Good morning, everybody. Dobro jutro. Dobrodošli na našem zadnjem sestanku pred počitnicami. Bomo kar takoj prišli na pravno uporabo informacij iz javnega sektorja. Julija Reda, naša poročevalka, Julija, beseda je tvoja. Hvala, gospa predsednica prenova direktive za informacije iz javnega sektora. Je to komisija, mislim, da je že začela z zelo dobrim predlogom. Cilj je to, da bi bilo več podatkov, sploh dinamičnih podatkov iz javnega sektora na voljo. Torej gre za dinamične podatke, ki se spremenijo v realnem času. Ti podatki bi potem na voljo za čim več aplikacij, vse to bi zelo koristilo gospodarstvo, potrošnikom in družbi nasplošno. splošno. Ziel ist bara Imka. Ehm, odbore vključen po členu 53+, je to, da bi nalaganje podatkov delovalo čim bolje. Kot sem že povedala pri prvi izmenjavi mnen, smo že od vsega začetka imeli vse koristi odprtosti podatkov in ta odprtost je precej večja prednost, kot pa je slabost bremena za izmenjavanje javne uprave. Torej, to so širše koristi za družbo, pa tudi za same uprave. Te uprave bodo potem imele dostop do teh podatkov, svojih podatkov na bolj strukturiran način in tudi notranji uporabniki iz uprave bodo imeli boljši dostop. Ena izmed najpomembnejših sprememb iz direktive, iz prenove, je to, da bi dodatno omejili možnosti da javni organi zračunavajo stroške za dostop do podatkov iz javnega sektora. Zakaj? Iz izkušnje je razvidno, da v veliki večini primerov ti stroški ne prispevajo vsebinsko k financiranju, fin, financiranju uh, dostopa podatkov, torej treba vse to ustrezno omejiti. Torej, samo Eh, takrat je treba plačati, ko je cena dejansko znatna. Pa še nekaj, zračunavanje za dostop do podatkov iz javnega sektorja mora biti tudi um, kriterij koncentracije trga. Torej, samo nekaj podjetij lahko plačuje za takšne podatke in pobude civilne družbe se v glavnem zanašajo samo na odprte podatke in eh, te eh, družbe so ponovadi potem izključene. Naprimer, gre za Eh, map in podatke, geografske podatke Google za Google zemljevide, Google Maps. To ne prinaša veliko prihodkov za javne uprave, ampak po drugi strani pa izključuje uporabo istih podatkov za kartiranje, za druge projekte, odprte projekte, StreetMap naprimer. In ti drugi odprti projekti bi lahko bili dobra alternativa za Google Maps. Zato mislim, da kot javni sektor ne bi smeli okrepiti že tako močnega pogajalskega položaja velikih multinacionalk. Mislim, da bolje, da pospešimo konkurenco in odprtost. Torej, kako bi okrepili te drožbe glede izračunavanja? Lahko bi povišali zgornjo mejo. Uh, torej za to, kje lahko javni organi sploh zračunavajo stroške. In potem kot drugo, v direktivi bi lahko izrecno zapisali, kateri tipi teh podatkov mora biti na voljo brezplačno. V predlogu komisije je to zapisano v delegiranem aktu. To se mi zdi nekoliko vprašljivo, kajti to v bistvu je bistveno vprašanje te direktive. Zato kot zakladajalci mislim, da bi morali uvesti prilogov, ki našteva konkretna področja teh podatkov z visokimi vrednostmi in da je to torej že vključeno sem podala predlog za to prilogo in sicer glede na priporočila G8 in pa Fundacije za odprto znanje, Open Knowledge Foundation in se je tudi veselim predlogo spremljen poslancev, tako da vidimo, kako lahko še dodatno izpopolnimo to prilogo. Mislim, da obstaja neka manevrska prostora za to, da komisija ažurira ta seznam preko javnega posvetovanja. Ampak, kaj je Eh, podatek o visoke vrednosti. To ne sme biti samo odvisno od odločitve komisije, po našem mnenju. Potem naprej, kako se te podatke lahko najbolj uporablja na evropski ravni. V tej direktivi eh, gre za podatke javnega sektora držav članic, prav tako pa bi lahko tudi mogoče, da se te podatke agregira, združi na evropski ravni. Tako da, um, bi lahko aplikacije, ki so čez Evropske, imele dostop do teh podatkov z enote točke. Um, na prvem sestanku smo se že pogovarjali o tem. Naprimer, enotno digitalno okence oziroma portale lahko dobro mesto za takšen dostop ali pa bi lahko imeli kakšno drugo ločeno samostojno rešitev. Kakorkoli že predlog mnenja, uh, eh, 22. predlog spremembe to omenja. Potem pa še dinamične podatki mislim, da je pomembno, da imamo skupne standarde v direktivi PSI glede umestnikov za programiranje, torej kateri mestniki se lahko uporabljajo, zato da se dobi dostop do teh podatkov v realnem času. Kajti, če govorimo o dinamičnih podatkih, potem ni izvedljivo ali praktično, da obravnavaš posamečne zahtevke, ki jih je treba potem obdelavati, obdelovati uh, in se odzivati na to, kajti potem uh, ko se posreduje odgovor, so podatki že zastareli. Zato torej želimo nekakšne umestnike, ki bodo pospešili dostop do podatkov v realnem času. In tukaj predlagate določene kriterije kakovosti za uh, to v 18. predlogu spremembe. Potem, kakšna dovoljenja ne bi se uporabljala za to, da bi zagotovili dostop do podatkov iz javnega sektorja. Uh, tukaj uporabljam dve različna kriterija. Eno merilo je, kateri licence so manj omejujoče, tako da torej omogočamo čim širšo možno ponovno uporabo. Potem drugo merilo, katera dovoljena se pogosto uporabljajo, kajti tukaj se pojavlja tudi težava z nepotrebnimi kompleksnostmi. Naprimer, če vsak eh, javni organ pripravi svoje dovoljenje, um, in če so samo nekatere podrobnosti različne, torej um, je to problem in zato želimo pozvati vse javne organe, da uporabljajo že uveljavljena dovoljenja. Torej, tak se pogosto uporablja. Pa še nekaj, um, Open Data Directive um, bi bilo dobro novo ime, predlagala sem to spremembo imena, torej ta direktiva za odprte podatke. To novo ime bi omogočilo javnosti, da bi se bolje seznanila s tem, kakšne so možnosti, da bo še dostop do javnih podatkov. Tako bi jih lahko pozvali k temu, spodbudili k temu, da se ponovno uporabljajo ti podatki. In Open Data Directive, torej direktiva uh, za odprte podatke, to mislim, da je boljši um, poziv, boljše ime. Na sestanku s pročevalci v senci smo se že pogovarjali o vsem tem. Mislim, da na splošno se strinjamo, da bi bilo bolje, da imamo prilogo, ne pa samo delegirani akt. Uh, o teh podatkih z visoko vrednostjo, ampak se bomo še bolj pogosto intenzivno pogovarjali o tem, kakšne so podrobnosti za računalne stroško in pa kakšna bi bila vsebina priloge. Sicer pa upam, da bomo še lahko šli hitro naprej. Nas cilj je to, da bi sprejeli to mnenje, eh, da takrat, ko bi um, ITRE, ki je tukaj vodilni akter, um, imel uh, svoj rok tako, da bi bil naš odbor vključen v to sodelovanje z ITRE. Upam, da bo tudi svet prišel do splošnega pristopa še v času avstrijskega predsedovanja. Tako da bi lahko v nekaj dveh, treh trilogih morda zaključili to prenovo, torej še v času tega mandata. Hvala pa vsem poročevalcem v senci, bili ste zelo koristni, že zelo zgodaj v postopku ste posedovali svoje prioritete, svoje stališča. In se veselim predlogov sprememb vseh. Eh, danes do 12. je rok za vložitev predlogov sprememb. Sama ne bom eh, predlagala veliko sprememb, samo nekaj manjših pojasnil, da potem še to, kako ehm, se to povezuje z direktivo o baza podatkov. Ampak sicer pa se bom držala svojega mnenja. In med počitnicami bomo pripravili kompromisne predloge sprememb, tako da po počitnicah lahko končno začnemo z uh, eh, pogajanje o kompromisih in potem 10. in 11. oktobra pa lahko potem že glasujemo. Hvala. Uh... Hvala. Sedaj pa poročevalci v senci. Gospa Ferhan, ili se? Hvala za besedo. Moram povedati, da pozdravljam predlog komisije. Cilj pa je, da se ponovno uporabi čim širši nabor javnih podatkov. Se to ima velik inovativen potencial. Rada bi se zahvalila tudi Juliji Reda za to poročilo, sama mislim pa, da mora biti še bolj uravnoteženo. Načelo subsidijarnosti je za nas zelo pomembno, to je namreč vedno v pristojnosti držav članic, v pristojnosti občin, da se odločijo, kater niz podatkov bo javen in kateri ne sama direktiva postavlja okvir za nadaljno uporabo. Seveda, ti podatki morajo upoštevati tudi določene pogoje, kadar postanejo javni, se pravi, ne obstaja nobene splošne obveznosti za objavo vseh podatkov. Potem pa še podatki visoke vrednosti. Se strinjam, določeni nizi podatkov imajo večjo vrednost, kakor pa ostali. Ne smemo pa tukaj komisiji podeliti pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov komisija se o tem res ne mora sama odločati. Res sem tudi vesela, da poročevalka razmišlja podobno. Države članice pa morajo tudi same prevzeti nalogo, da se odločijo, katere nize podatkov bodo objavljali in katere ne stroški pri zbiranju in obdelavi podatkov potrebujemo seveda ogromno časa in ostalih sredstev. Če je treba recimo podatke objaviti v realnem času na zahtevo, to sabo prinaša tudi številne stroške. Sami stroški so se tudi že povečali z sprejetjem zadnje direktive, to pa tudi pomeni, da so dovoljenja dražja. To pa tudi pomeni, da se določena podjetja niso mogla privoščiti teh dovoljenj. Treba je namreč razmisliti o, o sami dodani vrednosti teh podatkov, tako da ne bomo preveč obremenjevali naših davkoplačevalcev. Treba je jasno razmejiti med podatki visoke vrednosti, ki se lahko zagotovijo brezplačno oziroma brez hude upravne obremenitvi. Včasih pa je treba določene nize objaviti na zahtevo. In tukaj torej treba upoštevati tudi vse določbe iz obstoječe direktive. In sama tudi mislim, da je treba potem v tem primeru stroške prenesti na uporabnika, tako da ne bomo preveč obremenjevali davkoplačevalcev. Glede obremenitve pa moram povedati, da potrebujemo še določene izjeme zlasti glede zgornje meje stroškov. Tako da ne bomo s tem preveč stroškovno obremenjevali občin. Potem pa še nekaj o javnih in zasebnih podjetjih. V prvem členu direktive je tudi jasno zapisana vsebina 22. vodne izjave, zasebna podjetja se bodo sama odločila, katere podatke bodo objavljala in katera ne. Javna podjetja pa seveda tekmujejo z zasebnimi podjetji na številnih področjih. Javna podjetja sedaj seveda so prisotna na liberaliziranem trgu, in morajo tekmovati z zasebnimi podjetji. In seveda lahko vse to privede do izkrivljanja konkurence. Zato moramo res podrobno razmisliti o vseh zahtevah, ki jih bomo pravzaprav zapisali v zakonodajni akt. Hočemo se izogniti takšnemu tekmovanju na trgu. Sicer je dobro, da obstaja konkurenca, ampak pri tej konkurenci potrebujemo enake pogoje za vse. Hvala lepa. Sedaj pa SND. Hvala lepa počevalki za dobro delo, ampak za komisijo pa ne moram reči isto. Tukaj gre torej za podatke visoke vrednosti. Mislim, da to vprašanje ni bilo ustrezno obravnavano, um, sodelovanje ni bilo v redu načeloma podpiram to, da se vzpostavljate podatke visoke vrednosti, glede na potencijalne gospodarske koristi. Ti podatki bi potem na voljo brezplačno za vse uporabnike, ampak komisija pa ni pripravljena kakršnega seznama, nobene ocene učinka in nobene jasne metode, zato kako se izbira takšne podatki in sklopi podatkov. Torej, členu 14 bom položila predlog spremembe, torej tukaj gre za oblikovanje seznama teh podatkov visoke vrednosti. Prav tako želim dodatno pojasniti področja uporabe. Tukaj imamo obveznost glede javnih podjetij. Ta obveznost je um, prostovoljna in mora biti tako tudi zapisano. Potem pa drugi člen je tukaj podpiram pristop poročevalke, da se agregira, združi podatke na ravni Evropske unije. Prav tako menim, da podatki, ki se omogočajo za prvno uporabo, morajo biti enostavno dostopni. Prav tako podpiram to, da se omeji stroške. Pa še nekaj, politika odprtih podatkov mora biti povezana z močnim varstvom osebnih podatkov, prav tako pa tudi treba poštivati um, varnost oziroma javni red in mir. Hvala lepa, sedaj pa gospod Šulik, eh, ekra. Vitam navrh stanoviska, pripravljeni pani spravodajkinjov. Hvala za besedo. Sam lahko povem, da je poročevalka opravila dobro delo, to je tudi dobro izhodišče za naše delo. Ponovna uporaba informacij javnega sektorja je zelo dobro načelo, kajti z njim bomo seveda poskrbeli za večjo preglednost. Predlog spremembe 3, tega bi želel sedaj izpostaviti. Tukaj se upošteva tudi načelo odprt, javen po sami zasnovi in po namenu. To lahko tudi podprem. Potrebujemo pa tudi bolj jasno definicijo APIA. Application Programming Interface. Se pravi, res bi bilo dobro, da se bolj podrobno razjasni definicija tega umestnika. Potem pa še nekaj o nizu podatkov, ki jih morajo zagotavljati države članice. Mislim, da je tukaj treba upoštevati načelo sorazmernosti in subsidijarnosti. Seveda je treba v direktivi jasno zapisati, kaj se od držav članic na tem področju zahteva. Moramo pa tudi upoštevati evropski interes in pod evropski interes padajo tisti podatki, ki spodbujajo uveljavljanje vseh štirih evropskih svoboščin. Zato bi predlagal, da se v predlogu spremembe 31 omejuje nabor podatkov visoke vrednosti mislim, da bodo to države članice tudi podprle, kajti vse bo sedaj omejeno na odprte zemljevide, na geografske podatke, ki so seveda zelo pomembni za države članice in za sam enotni trg. Hvala. Sedaj pa Alde, gospa Šaranzova. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi sama bi se rada zahvalila pročevalki za predlog mnenja Alde vedno podpiram odprte podatke, odprte vlade. Zato lahko podpremo njene predloge sprememb. Sedaj pa še naslednji predloge. Imamo tri kategorije predlogov. Kot prvo, ponovno uporaba podatkov je lahko možno samo, če ima javnost uh, dostop do teh podatkov na zahtevo. Torej, ta dostop mora biti jasno izoblikovan v direktivi. To lahko storimo tako, da prezajemo naprimer del direktive o okoljskih informacijah in to damo sem kot uh, splošno zahtevo za dostop do informacij. Potem načelo brezplačnega prostega dostopa je v glavnem veljavno za vse vlade, ampak mislimo, da je to pametno, da se tudi, tudi vključi konkretno besedilo. Potem naprej dinamični podatki, to ste že omenili. Uh, ampak po našem mnenju je treba te podatke ponuditi v realnem času in torej brez zamud. Potem, naprimer, podatki o prometu se, se lahko smisel upravlja samo, če so tam konkretno v realnem času. Naprimer, ne vem, lahko nekaj um, poveš zjutraj, ampak zvečer to ne bo nikomu več pomagalo. Če prihaja do zamud, potem je treba o tem uporabnika obvestiti in tudi zakaj je prišlo do te zamude. In še kot tretje, prostorske informacije, te je treba vključevati v um, luči teh podatkov visoke vrednosti. Zelo koristni so podatki, naprimer, za kartiranje in pa druge geografske reference in to bi moralo biti brezplačno javno dostopno za vse. Poročevalka, vi ste že poskušali uh, to oblikovati v prilogi, ampak mi bi radi to še bolj konkretno zapisali. bi se pa zahvalila pročevalki za delo in se veselim, da bomo to upam, da čim prej uspešno sprejeli. Uh, Sedaj pa Ivo Volman iz GD Connect, komisija. Hvala, predsednica. Najprej hvala lepa uh, pročevalki za ta predlog mnenja. temi predlogi sprememb naj bi okrepili nekatere določbe iz predloga. To je dobro. Torej, um, da bi sedaj imeli ime um, direktive odprti podatki, to pozdravljamo. Prav tako pozdravljamo spremembe, ko gre za zračunavanje stroškov pristopin, kajti tako bi te določbe bolj jasne in lažje jih bo uporabljati v praksi. No, je pa tudi res, da nekatere druge točke bi lahko še bolj podrobno proučili, tudi iz tehničnega značaja, ali pa tudi iz vidika tega, kako priti do dogovora poznaje. Kot je bilo že prerečeno, tukaj gre za razmerje med PSI-jem in pa nacionalnimi sistemi. To moramo zelo podrobno proučiti. Potem ti sklopi podatkov visoke vrednosti. To so omenili praktično vsi poslanci, ki so spregovorili. Kot prvo, dobro je, da uh, vsi pripoznamo pomen teh podatkov in razumemo, da je treba bolje določiti okvir, kaj se lahko uh, stori v delegiranem aktu. Vi pravite, da bi dali to temeljni akt. Ok, ampak vseeno moramo omogočiti določeno fleksibilnost za odprte sezname. Prav tako tudi potrebujemo zelo trdno pripravo na to, da bomo Eh, določili, kakšni sklopi podatkov bodo dejansko odprti. Torej, hvala lepa res vsem za sodelovanje in se veselimo dodatnega dela in sodelovanja in tudi končne, uh, končnega sprejetja poročila. Hvala lepa, sedaj pa še Julia Reda. Za konec, hvala lepa, gospa predsednica. Naj se zahvalimo vsem pročevalcem v senci za zelo konstruktivne pripombe in hvala tudi komisiji za zelo proaktiven pristop tehnično srečanje smo že opravili skupaj s komisijo in upam, da bomo lahko še nadaljevali s tem skupnim trsnim sodelovanjem, tako da bomo prišli do dobre rešitve, ko gre za te sklope podatkov visoke vrednosti in pa pri drugih odprtih vprašanjih in sem pripričana, da lahko pridemo do dobrega dogovora kmalo po počitnicah. In ob tej priložnosti bi tudi želela kolegom, vsem eh, kolegom, lepe počitnice. Hvala lepa, kot je bilo že prerečeno, kot je bilo gospod Reda. Na začetku Danes ob 12. je rok za vložitev predlogov sprememb. O predlogu sprememb bomo potem govorili septembra in glasovali bomo oktobra. Hvala lepa torej. Okay, so I propose that we start. Predlagam, da začnemo z glasovanjem. Še zadnje srečanje z glasovanjem pred počitnicami. Prvo poročilo, kjer bomo glasovali, je dvojna kakovost izdelkov na enotnem trgu. Olga Sihnalova je pročovaka. Torej, kompromis ena. Kdo je za? Proti? Vzdržanje sprejeto. Eh, predlog spremembe 30. Kdo je za? Je brezpredmeten, se pravčujem. Torej, gremo na kompromis 2. Kdo je za? Proti. Zdržanje. Sprejeto. Predlog 36. Kdo je za? Proti. Zdržanje. Sprejeto. Kompromis 3. Za. Proti. Zdržanje. Sprejeto. Kompromis 4. Za. Proti. Zdržanje. Sprejeto. Sprejeto. Predlog 52 za, proti, vzdržani. Bomo preverili? Ok, 52. And it is adopted 19 torej, sprejeto 19 proti 16. Um, ehm, kompromis 5. Kdo je za? Proti. Vzdržane. Sprejeto. Predlog smem 58 za proti, vzdržani, sprejeto. 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. 62 za, proti, vzdržani, sprejeto. 66 za, proti, vzdržani, zavrno. 69 za, proti, vzdržani, sprejeto. Vzvem, bomo preverili 69. close vote. Konec glasovanja. In jasno spleta. Kompromis šest. Kdo je za? Proti. Zdržanje. Sprejeto. Kompromis sedem. Kdo je za? Proti. Zdržanje. Sprejeto. Kompromis sedem A. Za. Proti. Zdržanje. Sprejeto. Kompromis osem. Za. Proti. Zdržanje. Sprejeto. Kompromis osem. Eh, predlog 85 za, proti vzdržanje je spredo. Kompromis 9 za, proti vzdržanje je spredo. Kompromis 10 za, proti vzdržanje je spredo. Predlog smo bi 29 za, proti vzdržanje je zavrn. Predlog 100 za, proti vzdržanje je spredo a gre 5 za proti zadržanje. Bom preverili. Torej, a gre 5 preverjamo. Close vote. Konec glasovanja, sprejeto. Predlog 101 za proti zadržanje. Bom preverili. 101 preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeta. Predlog 102. Za proti vzdržane. Je treba preveriti, ker uh, eh, nišče je zela, se očitno ne glasuje. Ja. Yeah. Okay, uh, sprejeta. Kompromis 11. Za proti vzdržane. Sprejeta kompromis 12 za proti zdržanje sprejeto predlog 118 za proti zdržanje sprejeto kompromis 13 za proti zdržanje sprejeto kompromis 14 za proti zdržanje sprejeto zdaj pa kompromis 15 eh, za, proti, zdržanje sprejeto. Predlog 153 eh, za, proti, zdržanje. Bomo preverili. 153 preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnen. Napačo sem glasovala, pravi gospod Bild. Sedaj je prepozno. Kompromis 16. Za proti vzdržani sprejeto. 162 za, proti vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili. Torej 162. Konec glasovanja in je zavrnjen sedaj pa agri 14 za proti vzdržane spred. Kompromis 17 za proti vzdržane. Preverjamo. Kompromis 17 bomo preverili. Close vote. Konec glasovanja. Nije sprejeto. Ok. Kompromis 18 za proti vzdržane vzdržani. Preverjamo kompromis 18. Konec glasovanja. Zavrnen. Torej, to pomeni, da moramo iti čez vse predlog spremenb ločeno. Torej, 171 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnen, ampak bomo preverili. Ok, torej ena sedmena. Preverimo. Konec glasovanja. In je zavrnen. Ok, 172 za proti stržanje. Zavrnen. Bomo preverili. Ok, 172 preverimo. Zavrnen. Potem agri 9. Zavrnen za, proti, vzdržane, zavrn. Potem predlog 38 za, proti, vzdržane, zavrn. Predlog spremembe 165 za, proti, vzdržane, zavrn. Sedaj pa kompromis 19 za, proti, vzdržane, spred. Kompromis 20 za, proti, vzdržane, spred. Spred kompromis 21 za, proti zdržanje sprejet, eh, predlog 126 za, proti zdržanje zavrn. Sedaj pa gremo na navedbe. Predloga 21 je ista, kdo je za proti vzdržane sprejeto. 3 za proti vzdržane sprejeto, 4 za proti vzdržani, spreto. Pet za, proti vzdržani, spreto. Šest za, proti vzdržani. Mislim, da bi morali to preveriti. Torej, šest preverjamo. Konec glasovanja, spreto. Predlog sedem za, proti vzdržani, spreto. Agri H za proti vzdržane. Sprejeto. 8 za proti vzdržane. Sprejeto. Ali A je brezpredmetna, sedaj pa 9 za proti vzdržane. Sprejeto. B, A gre B, za proti vzdržane. Sprejeto. Ima 20 za proti vzdržane. Sprejeto. Bomo preverili, okej. Okay. Predlog 10 preverimo. Konec glasovanja. In je zavrn. Sedaj pa predlog 11 za, proti vzdržani. Sprejeto. Predlog 12 za, proti vzdržani. Sprejeto. 13 za, proti vzdržani zavrne, 14 za, proti, zdržani. Bom preverili 14. It is adopted. Agrece, kdo je za, proti, zdržani. Mislim, da je sprejet, ampak bomo preverili. Agrece, preverimo. close the vote. Konec glasovanja in je zavrnen, kar pomeni, da gremo na predlog smembe 15 za proti zdržane sprejeto, agri e za proti zdržane sprejeto, agri f za proti vzdržane sprejeto, agri g za proti vzdržane sprejeto. Še enkrat, ok, g, agri g, preverjamo. We close vote. Konec glasovanja. In je sprejeto. Predlog 16 za, proti, vzdržanje. Sprejeto. Sedaj pa 18, kdo je za, proti, vzdržanje je zavrno. 19 eh, za, proti, vzdržanje je sprejeto. 20 za, proti, vzdržanje je sprejeto proti vzdržane. Sprejeta. Ta je torej brezpredmeten, kar pomeni, da gremo na 22. Za proti vzdržane. Sprejeto. Sedaj pa NV. Eh, Prvi del za proti vzdržane. Sprejeto. Sprejeto. NV8, ja, za proti ostržane zavrnen. Sedaj pa NV9, drugi del, rečeno, NV9, drugi del, kdo je za? Proti. Vzdržane. Ni jasno, torej bomo preverili uh, NV9, drugi del. Konec glasovanja. Uh, sprejeta. NV10, drugi del, kdo je za? Proti. Vzdržane sprejeta in vi 13 za, proti vzdržani bomo preverili, torej in vi 13 preverjamo. We close the vote. It is adopted. Konc glasovanja sprejeta. Sedaj pa in vi 15 za, proti vzdržani sprejeta. Sprejeta. So we go to In v 18. In v 18 ste se našli? To je za, proti vzdržanje, zavrn. Sedaj pa. Želite preveriti? Ok. Prav, in v 18 preverjamo. Konec glasovanja uh, zavrn. Sedaj pa NVC, kdo je za, proti, zdržanje, zavrn. NV4. Torej, gremo na NV4. Ste se našli? NV4. Kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto. In vi šest za, proti, vzdržane, sprejeto. Sedaj pa in vi devet. Ta je brezpredmeten. Se pravi, gremo na NV11. Ok. To je za, proti, vzdržanje in sprejeto. NV12 za, proti, zadržanje. Zavrnjen mislim, da, ampak bomo preverili, torej, in vi 12. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa končno glasovanje. Elektronsko. Konec glasovanja. In je sprejeto. 33 za, 3 proti, 1 zdržan. Čestitke. Prčevak, želite besedo? Just, uh, big to, uh... Dragi kolegi, sedaj bi se rada zahvalila vsem poročevalcem v Senci in tudi vsem poslancem v ostalih povezanih odborih. Mislim, da je Evropski parlament sedaj dal jasno vedeti, da neenaka kakovost proizvodov ni sprejemljiva v praksi in da se bomo proti njej borili. Uh, Dobro, sedaj bomo nadaljevali z našim glasovanjem. In sicer bomo sedaj glasovali o predlogu za uredbo poceni zdravstvene tehnologije. Kristjan Siljubusu je poročevale, začeli pa bomo najprej z 73. za proti. Zdržani sta identična predloga spremem, ni jasno, preverjajmo elektronsko 73. 73. Konec glasovanja. Oba sta sprejeta četrti, za proti zdržani, sprejeto. 71 je brezpredmeten, 5 za, proti, zdržani, sprejeto. 72 za, proti, zdržani, za, ne bomo preverili. Preverjamo 72. predlog spremembe konec glasovanja. Sprejet. 6 za, proti, zdržani zdržani, zavrnjeno 73 za, proti, zdržani, sprejeto. Ali bi želeli to preveriti elektronsko, pa bomo, če si to želiš, ampak mislim, da je bilo jasno. Glasujemo. Sprejeto. Kompromis 14 za, proti, zdržani, sprejeto 73. 77 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 4 za, proti vzdržani sprejeto, 7 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 79 za, proti vzdržani sprejeto. 8 in 80 sprejeto, 9 za, proti vzdržani sprejeto, 81 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani, zavrnjeno, kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 19 za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 90 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 91 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 13 za, proti, vzdržani, vzdržani, sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednji je brezpredmeten, 93 sedaj za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 95 za, proti, vzdržani, sprejeto. 96 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto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 Ne, sedaj še ne bomo glasovali, takoj bomo šli na amadma 102 za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromis. Tudi o tem ne bomo glasovali, sedaj smo pri 105 za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprijeto. 117 za, proti, vzdržani, vzdržani sprijeto, to je bil kompromis 17, pa bomo ponovno preverili glasovanje. Smo pri kompromisu 17. Konec glasovanja. Sprijeto. Glasovanje v svežnju 108, 109, 111 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 19 za, proti, zdržani, sprijeto. 112 za, proti, zdržani. Bomo preverili elektronsko. Predlog spremembe 112. Glasujmo. Konec glasovanja. Jasno, zavrnjen. 113 za, proti, zdržani, sprejeto. 115 za, proti, zdržani, sprejeto so 16 za, je brezpredmeten, se upravičujem, tudi naslednji je brezpredmeten, to pa pomeni, da smo sedaj pri 119 za, proti, vzdržani, sprejeto. 120 za, se upravičujem, ta je brezpredmeten, 121 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 18 za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj bomo glasovali v svežnju 124 vse do 128 za, proti, zdržani, sprejeto. Naslednjo glasovanje v svežnju od 133 vse do 62 za, proti, vzdržani, zavrnjeno sto trideset za, proti, vzdržani, sprejeto, triindvajset za, proti, vzdržani, sprejeto, štiriindvajset za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto dvaintrideset za, proti, vzdržani, sprejeto, petindvajset za, proti, vzdržani, sprejeto, sto štiriintrideset za proti, zdržani, sprejeto. 140 za. Smo pri predlogu spremembe 140 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 141 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 142 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 143 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sedaj pa lahko preidemo na kompromis šest za, proti, vzdržani, sprejeto, 26 za, predlog spremembe 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 21 za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. 165 za, proti, vzdržani, sprejeto. 166 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1-6-2 za proti vzdržanju sprejeto, 1-7-1 za proti vzdržanju sprejeto, 1-7-2 za proti vzdržanju sprejeto, 173 za proti vzdržanju sprejeto. 32 za proti vzdržanju sprejeto, 33 in 175 za proti vzdržanju sprejeto, 177 za proti vzdržanju sprejeto zdržani, zavrnjeno, ampak moramo vseeno to elektronsko preveriti. 177. Konec glasovanja, zavrnjeno. 35 za. Ko smo preglasovali v svežnju, smo vse te predloge sprememb sprejeli. Well, that one was rejected. Okay, so we have to vote on Amendment 35. Moramo glasovati od 35 za proti vzdržani sprejeto. 36 za proti vzdržani sprejeto. 37 za proti vzdržani sprejeto. 180 za proti vzdržani sprejeto. 181 za proti vzdržani zavrnjeno. 38 za proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto, kompromis ena za, proti vzdržani sprejeto 40 za, proti vzdržani sprejeto predlog spremembe 44 za, proti vzdržani sprejeto 45 za, proti vzdržani sprejeto 47 za, proti vzdržani sprejeto 47 za,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 Tako je 52 za, proti, zdržani, sprejeto. 54 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 64 za, proti, zdržani, sprejeto. 69 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sedaj pa lahko glasujemo o celotnem besedilu. Elektronsko bomo glasovali, glasujmo. Konec glasovanja. Sprejet s 26 glasovi za, 8 proti 4 ste se pa vzdržali glasovanja. Vse čestitke poročevalcu, ki pa ni prisoten. Sedaj pa se lotimo enkratnega glasovanja za predlog uredbe o okviru prostega pretoka neosebnih podatkov. Tukaj bomo glasovali o začasnem dogovoru in sicer elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. 33 za, 4 pa proti. Poročevalka, izvoli. Moram povedati, da to je velik dosežek za vse nas, da smo potrebovali samo šest mesecev, da smo potrdili to uredbo Dita Daniel Krista Julija, vsi ste mi res pomagali, pa tudi Marko, celotni sekretarjat Pano Silde, Ana iz pravne službe in političnega oddelka, pa tudi rada bi se zahvalila estonskemu in bolgarskemu predsedstvu, s katerim sem zelo dobro sodelovala. Glede zahtev po prenosu podatkov smo oblikovali peto svoboščino na enotnem trgu, gre za prosto gibanje podatkov. Na takšen način bo Evropska unija veliko bolj konkurenčna. Ta uredba je usmerjena v prihodnost in tudi nakazuje dejstvo, da dejansko lahko Evropska unija kaj stori za svoje državljane. Dobro, sedaj pa bomo glasovali o enotnem digitalnem portalu. Tudi tukaj bomo glasovali elektronsko o začasnem sporazumu. Glasujmo. Konec glasovanja. 33 za, 3 proti, 1 se pa vzdržal glasovanja, se pravi, sprejeto. Okay, then um, it's okay. Uh, then uh, the next. Marinici bi želela še kaj povedati. Hvala za besedo. Hvala, da ste me podprli pri mojem delu. Res, da smo dosegli preboj za naše državljane. Rada bi se zahvalila vsem političnim skupinam, pa tudi vsem poročevalcem v senci komisiji in bolgarskemu predsedstvu za vso sinergijo, ki smo jo ustvarili skupaj. Res sem ponosna na sodelovanje med vsemi evropskimi institucijami v zvezi z tem zakonodajnem predlogu. Dosegli smo marsikaj. Evropski parlament je dosegel veliko več za naše državljane, kot pa smo pričakovali. To je dober znak za vse, za mene, za poročevalce v senci, za vse politične svetovalce. Vem, da smo si zastavili zelo visoke cilje in mislim, da smo uveljavili marsikaj. Digitalni portal bo sedaj omogočal dostop do vseh upravnih storitev, poleg tega pa se je vzpostavil tudi enotni iskalnik, ki bo pravzaprav olajšal življenje našim državljanom in vsem podjetjem, zlasti zagonskim podjetjem in MSP-jem. Mislim, da smo res ponosni za to, kaj ti s tem res delamo za naše državljane. Hvala, sedaj pa se lahko lotim naslednje točke. Glasovali bomo o splošnem proračunu Evropske unije za finančno leto 2021. 2019. Najprej bomo glasovali seveda o samih številkah, pa tudi o mandatu. Ali imate vsi pred sabo pravi dosje? Glasovali bomo sedaj o mandatu za poročevalca, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. in ko pač dva, kdo je za, proti, zdržani. Mislim, da spoh ne veste, kaj počnemo in o čem glasujemo. Ne, ne, mislim, da nimate pred sabo pravega dokumenta. Ta je, pogledajte si. So has it? Okay. Ali smo sedaj pripravljeni? In ko pač dva za, proti, vzdržani, sprejeto. Imko, bač, tri, za. Na, ta je sedaj očitno brezpredmeten, kajti seveda sprejeli smo bač dva, bač štiri, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Imko, bač pet, za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. In ko pač šest, najprej bomo glasovali o samih pripombah, potem pa o številkah. Sedaj glasujemo o pripombah za, proti, vzdržani, sprijeto. Sedaj pa glasujemo o številki za, proti, vzdržani, sprijeto in kopač sedem za, proti, no, bomo elektronsko preverili in kopač sedem. Konec glasovanja, zavrnjeno. In kopač osem, najprej o samih pripombah za, proti, proti, zdržani, sprejeto, sedaj pa bomo glasovali o sami številki, se pravi o proračunu za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali za čisto običajnim glasovanjem, sem pa nekaj spregledala se opravičujem, spregledala sem in ko pač devet pripombe glasujmo za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Pa še glasujmo o številki za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In ko pač deset ne preglasujmo v komentarjih za, proti, vzdržani, sprejeto in še v številkijah za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, zdržani, sprejeto. In še čisto na koncu, in ko pač enajst za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa se lahko končno lotimo samega mnenja. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, zavrnjeno dva za proti vzdržani, sprejeto tri je brezpredmeten, štiri za. Jaz nekaj sem se zmotil, ampak mislim, da je brezpredmeten. Ne, glasujmo sedaj o tri za proti vzdržani, sprejeto štiri za proti vzdržani, zavrnjeno. Pet za proti vzdržani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 sprejeto 18 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, oziroma bomo preverili 18. predlog spremembe. Zelo tesno, 19 za, sprejeto 19 za, proti, vzdržani, sprejeto 20 za, proti, vzdržani, sprejeto 21 za, proti vzdržani sprejeto 22 za, proti vzdržani sprejeto 23 za, proti vzdržani zavrnjeno 24 za, proti vzdržani sprejeto 25 za, proti vzdržani sprejeto 26 za, proti vzdržani sprejeto 27 za, proti vzdržani zavrnjeno 24 za. 28 za, proti vzdržani, sprejeto 29 za, proti vzdržani, sprejeto 30 za, proti vzdržani, sprejeto 31 za, proti vzdržani, zavrneno. In sedaj bomo končno, oziroma moramo še preveriti 31, glasujmo, ni bilo najbolj jasno. glasujemo o predlogu spremembe 31. Prosim, da ponovno glasujete o tem predlogu spremembe, ki pa je zavrnjen. In sedaj lahko končno glasujemo o samem besedilu, samem mnenju. Glasujmo konec glasovanja sprejeto 34 za 3 proti. Čestitke, vse čestitke poročevalcu. Sedaj pa še zadnje glasovanje za danes. Eva Medal je naša poročevalka. 55, 56 in 58. To so identični predlogi sprememb za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili. Konec glasovanja, zavrnjeno. 59 in 61 identična sta za proti vzdržani sprejeto. To pa pomeni, da so vsi ostali brezpredmetni in da se lahko takoj lotimo končnega glasovanja o samem mnenju. Glasujmo. Ali ste si na pravem mestu? ali ste našli ta glasovalni seznam. Ali je jasno, kaj sedaj počnemo? Glasujemo o samem mnenju. Glasujemo konec glasovanja. Sprejeto 31 za, 4 proti, 2 pa sta se vzdržala glasovanja. S tem pa lahko tudi zaključimo z glasovanjem za danes do povdan. To je tudi zadnje glasovanje pred poletnimi počitnicami. Najlepša hvala vsem zbranim, tisti, ki pa se ne boste udeležili zelo zanimive javne predstavitve mnen. No, želim vam res prijetne počitnice. Thank you.

Yeah.

Ja.

Okay, so welcome back, um, everybody. We will... Dobrodošli ponovno nazaj. Bomo začeli z našo predstavitvijo torej, o zamudah pri plačilih. Torej, gre za trenutno stanje o izvajanju direktive o zamudah pri plačilih v državah članicah. Kot prvo bi rada pozdravila tukaj naše goste, paneliste za predstavitev pozdravljam tudi tiste, ki nas poslušate po spletu. To je naše zasedanje, se prenaša po spletu. Za odbor IMKO je to zelo pomembna tema. Torej, gre za boj proti zamudah pri plačilih, pri komercialnih transakcijah. Uh, eh, to gre za transakcije med podjetji, B2B in pa med javnimi organi ter pa podjetji. sedaj bi kar dala besedo uh, našim gostom. Prčevalka je sicer Lara Komi, ampak nažalost se je morala vrniti v Italijo uh, iz družinskih razlogov. Sabine Verhajn jo bo torej nadomestila. Torej, Sabine, ti kar predajam besedo. Uh, thank you very much. Um, you already mentioned that Lara Comey is not um, kot pravite, Larek Komeni, jo bom torej zamenjala in torej upam, da bo vse uredila v redu v Italiji. 16. februarja 2011 je bila sprejeta ta direktiva, rok za prenos v nacionalno zakonodajo za vse države, pa je bil 16. marec 2014. Eh, Specifični cilji direktive so to, da bi imeli um, posredajalci možnosti za uh, ustrezna plačila in pa da tudi izvaja svoje pravice, ko se pojavijo zamude pri plačilih. Dožniki pa so soočeni z ostrimi ukrepi, če zamujajo pri plačilih ali pa če se roki pretirano vlečajo. Direktiva prav tako zasleduje naslednje splošne cilje. To, da se prostavi delovanje notranjega trga, sicer tako, da bi racionalizirali ponovitelji prakse plačevanja po Evropski uniji, ter pa da se razvije poslovno okolje, ki torej podpira pravočasna plačila pri vseh transakcijah, tako da bi izboljšali dostop do financiranja za MSP-je. Evropska direktiva 2016-7, eh, torej proti zamotah pri plačilih, je takšna, da ne bi imeli rok za plačila 30 do 60 dni. Ehm, tukaj gre torej za posluha v javnem sektorju. Eh, prav tako se omogoča odstopanje v transakcijah med podjetji ali pa tudi, ko je eden izmed, ena izmed strank javni organ. Eh, torej, to je treba narediti tako, da se ne eh, kaznuje posiljodajalca. Prav tako se lahko roke podaljša, če je eden izmed akterjev javni organ. Italijanski organ javni organ. Um, sedaj v 104 dneh v oprečju um, torej, um, potrebuje časa, da plača. Um, to je torej 57 odstotkov um, zamude. 47 um, odstotkov se zdaj popreče, ampak v nekaterih drugih državah je rok boljši, naprimer v Španiji 56, v Španiji 55 dni, v Nemčiji 32 um, in po nekaterih državah 26 dni za plačila. Torej, zakaj podjetja dobijo ta plačila zelo pozno? Kot prvo, um, javni sektor ima zadosti gotovine pri kavki, potem naprej javni sektor je neučinkovit pri obravnavanju plačil in pa tudi pogosto se preposto uh, izdajo certifikati. Finančna nestabilnost uh, pogodbenikov um, je tudi včasih problem. Potem naprej, kaj podjetja naredijo za to, da rešijo problem zamud. Javni organi torej um, ne plačujo um, pravočasno, to potem lahko slabo pliva na delovno mesto, pa tudi na naložbe, te pa na splošno gospodarsko poslovanje. Na koncu potem podjetje v bistvu odpušča ljudi, zmanjšuje naložbe, ker se soočajo z visokimi stroški uporabe javnih finančnih instrumentov. Skratka, um, vse to ima veliko pliv na delovanje podjetij in na koncu torej ta zapoznila plačila povzroča številne države tako za javni sektor kot tudi za podjetja. Podjetje potem ima na koncu za dosti finančnih eh, sredstev um, ali pa nima za dosti gotovin na bančnih vlogah. Na koncu pa se tudi zmanjšujo um, ehm, marže ter pa se povečuje finančna negotovost um, možnost um, za izboljšavo um, sveda je, ampak nažalost pa se pojavljajo nepoštene prakse javnih sektorja napram podjetja. Naprimer, um, tukaj bi lahko um, podaljšali um, določena plačila čez 60 dni. Um, to, tega torej te ne bi smeli dopustiti. Kaj pa so sedaj izboljšave glede na direktivo 2011? lahko poskrbeli za boljše izvajanje te direktive, tako da bi določili maksimalni rok, ki pa se lahko uporabi tudi um, z odstopanjem. Naprimer, Španija, Francija, tam ima največ 60 dni, torej to je že dober primer za druge. Potem nepošteno ravnanje. Ta pravila moramo okrepiti in tudi izvesti sankcije in včasih bi lahko potem tudi uh, odpovedali pogodbo in sicer v um, torej, um, korist poslodajalca. Prav tako je treba biti strok, ko je naprimer dožnik javni sektor. Pa še nekaj v besedilu direktive, bi se morali bolj sredočiti na sankcije uh, napram tistim, ki ne spoštujo roka, ki se zahteva, kot um, eh, naprimer to že imajo v Franciji. Možno je um, uvesti tudi institucijo plačljivih likvidnih sredstev in pa to, da se uvede tudi sistem poročanja o napredku ter pa poročanja o poprečnih rokih plačil, tako za javni in zasebni sektor. Uh, Komisija bo publikovala smernice za skupno metodologijo za izračunavanje plačil in plačnih rokov, ter bo tudi iz, omogočila izboljšavanje izmenjave praks um, tudi na letnih sestankih z interesnih strani. Potem peto, uh, kot prvo, to vprašanje zamud pri plačilih mora biti še vedno visoko na dnevnem redu in tudi na nacionalni ravni je treba o tem čim več govoriti. Potem naprej treba izpodobiti izvajanje pobud eh, za izboljševanje stanja, naprimer eh, čim boljše medijacije, tako da bo čim več pravočasnih plačil, te pa da se pokaže s prstom na tiste, ki ne plačujo eh, še pravočasno. Um, Hvala. In sedaj lahko začnemo z panelom, torej transakcije med podjetji. Luke Hendricks je naš pregovorec za Evropske združenja za obrtništvo in pa za malo in srednje velike podjetja. Prosim, beseda je vaša. Hvala, gospa predsednica. Kot prvo bi se rad zahvalil IMKO za to, da ste nas povabili sem in gospe Komi. Eh, seveda želimo čim več eh, moči in pa uspeha v naslednjih dneh. Kot je že menila predstavnica predstavljavke, Ta predstavitev je naš poskus, da bi ohranili to pomembno temo na dnevnem redu. To je pomembna tema tudi za MSP. Vse politične stranke sedaj že razmišljajo o prihajajočih volitvah in glede na to mislim, da lahko najdemo tukaj določene zamisli, kako to dati v vaše politične programe za naslednje volitve. Kot prvo, pred par leti sem bil tukaj ko smo razpravljali o sami direktivi. Kaj je danes drugače? Danes imamo tudi več podatkov, ki so na voljo, glede različnih držav. Imamo poročilo Intrum, Graydon, Bradstreet in drugih organizacij. Te organizacije spremljajo razmere na nacionalni ravni. In prav tako imamo v Španiji tudi uh, multi, um, sektorsko platformo proti tem težavam. Skratka, veliko je teh poskusov, da bi spremljali transakcije tako med podjetji, kot tudi med podjetjem in pa javnim sektorjem. Ko smo takrat pred leti razpravljali o direktivi, je marsikdo rekel, ja, gledajte, sedaj smo v krizi in zaradi krize se pojavljajo ta pozna plačila. No, sedaj mislim, da smo um, iz krize, ampak tudi sedaj vidimo, tudi ko ni krize, uh, je še vedno problem v plačilni kulturi. Ta v bistvu se še poslabšuje in to je jasen signal, da moramo nekaj vendarle napraviti in ukrepati. Glavna težava je v odnosu med javnimi organi ter pa MSP, ter pa med MSP in pa velikim podjetji na drugi strani. In mislim, da je to vse med seboj povezano. Kajti, ko javni organi ne plačujejo, potem to sproži kaskadni učinek potem tudi pod eh, izvajalci, pogodbeniki ne plačujejo in tudi javni organi mislim, da morajo tukaj uh, dati zgled za druge. In še nekaj, gledajte, že leta 2008, ko smo imeli Evropski program za oživitev gospodarstva komisije, že takrat javni organi držav so obljubljali, da bodo uh, pravočasno plačevali, torej v 30 dneh. No, če si pogledamo stane danes, vidimo, da to gotovo um, ni bilo doseženo. Torej, kaj so pred nami glavne izzivi? Kot prvo, vsi moramo prosjeti svojo odgovorno vlogo. Vedno smo to podarili. Javni organi, um, torej zasebni sektor, kot tudi vse organizacije, vsi moramo prosjeti svoj delež odgovornosti. Glavna težava pa je v naslednjem. MSP ima težave pri odnosih z velikim podjetjem in tega ne moramo zanikati. To vidite praktično posod v vsaki državi. In pogosto se reče, da v severnih državah um, naj bi imeli boljšo kulturo plačevanja, to je res, ampak če si potem pogledate podatke, tudi v severnih državah, in lahko vam dam nekaj podatkov na voljo, Eh, tudi tam se pojavljajo težave, sploh, ko gre za odnose med majhnimi podjetji in pa velikimi podjetji. Prav tako je tukaj še vprašanje eh, vrednostne verige. V nekaterih državah je zakonodaja sicer v redu, ampak vseeno se zgodi, da veliko podjetje želi popust eh, glede plačil. Torej, če pravočasno plačujejo, želijo popust. Prav tako smo nekje videli tudi, da velik supermarket um, želi rok 90 dni, ampak potem pa ponuja dobavitelje, da lahko v bistvu financira svojo likvidnost um, preko računovodskih družb tega supermarketa. Torej, dvakrat v bistvu dobivajo um, tržni delež ali pa denar na plečih MSP-jev. Torej, to je težava potem, kateri elementi trenutne zakonodaje delujejo, kateri ne. No, mislim, da vse deluje, ampak je pa marsikaj odvisno od, od tega, kdo ni pripravljen plačevati ali pa ni zmožen plačevati. In tukaj mislim, da imamo različne instrumente na voljo. Potrebujemo naprimer okrepe za upravljanje računovskih izkazov, potem izobraževanje, kodekse, potem treba pokazati s prstom na tiste, ki kršijo zakonodajo, ampak nekateri so preveliki, da bi jih bilo sploh sram uh, eh, kršene pravil. To je gotovo problem pri velikih multinacionalkah, velikih podjetjih. Na no, praktično nobeni državi ni v problemu celoti rešen, to lahko že rečem. Um, še vedno obstaja um, ta nestresna povezava med MSP in pa nekaterimi velikimi podjetji, ne vsemi. Kako sedaj lahko ukrepimo trenutni okvir? kot prvo mislim, da moramo še vedno delati uh, na tem, kaj je pravno in pa kaj je prostovoljno. Mm, Pračovaka že menili nekatere stvari. Tukaj uh, bi lahko pri zakonodaji izboljšali uh, določbe glede pogojev za plačila. Mislim, da tukaj bi lahko bili bolj specifični ali pa da razložimo, kdaj je prvi dan, uh, ko se začenja iztekati rok. Uh, potem naprej potrebujemo več smernic ali pa pravnih intervencij glede tega, kaj to praktično pomeni in pa kaj je um, nepravično, splošno nepravično. Potem to, da se zahteva obresti, no, to je postati tudi tu sicer um, omogočeno, ampak nihče tega ne zahteva, kajti um, če bo kdo zahteval obresti, potem se lahko grozi celoten poslovni odnos s tem drugim akterjem. Ampak gledajte, problem gotovo obstaja. Mislim, da moramo razmišljati na nekoliko na bolj um, nenavaden, drugačen način, vedno se pojavlja pritisk, da ne popuščamo pri svobodi sklepanja pogodb. No, za nekatere ta svoboda sploh ne obstaja, ker se pač sploh ne morejo pogajati, nimajo pogajalske moči. Kaj mi predlagamo in o čem lahko razmislimo? Kot prvo, direktivo bi morali ukrepiti, tako da bi zastavili jasne pokoje plačevanja. In tukaj bi omenil nizozemsko. Naprimer, tam v odnosih MSP in pa nizozemski sektor imajo 60 dni. Eh, to mislim na dobro. Samo za ta odnos je to tako. Ampak ali je to rešilo problem? Ne v celoti, ampak po drugi strani pa res, da eh, naša nizozemska organizacija dela na podlagi prostovoljnih sporozumov z nekaterimi večjimi podjetji, da bi ta rok zmanjšali na 30 dni. Ampak še vedno pa obstaja majhen delež velikih podjetij, ki res usiljujo um, te dolge roke za plačevanje. Torej, v nekaterih sektorjih je to tudi 120 dni, naprimer. Uh, lahko to čisto iskreno povem. Kako to se da rešiti? No, gledajte nekateri potem želijo tudi očkodnino, kompenzacijo. Mislim, da organi za konkurenco tukaj lahko posredujo. To smo že povedali v preteklosti, ampak tukaj je ta pot lahko zelo težka, um, če moramo sedaj v to vključiti še gedi za konkurenco. Ampak morda bi lahko vendarle tudi poskrbeli za zakonodajno pobudo, tudi glede nepoštenih trgovinskih praks. Kajti, Eh, to že imamo primer, pri prehrambni uh, eh, dobavni veriki, tam se o tem že razmišlja, čeprav imamo težave s pravno podlako. Na vsak način moramo izboljšati to direktivo, kajti tukaj gre za delovanje notrega trga, torej pravile mora biti enaka posod. Mislim, da je še par minutk in rad bi zaključil še z javnimi organi. Uh, kot rečeno, vse to vpliva tudi na zasebni sektor posredno in tukaj smo videli, da lahko izboljšamo direktivo, kjer v nekaterih državah vidimo, da obdobje preverjanja se zlorablja. Javni organi to prosto zlorabljajo in tukaj ne bom eh, na nikogar pokazal s prstom, ampak v nekaterih državah vidimo, da tudi v nekaterih severnih državah vidimo, da se stara pravzaprav poslabšuje in javni organi sedaj ponovno uh, pozno plačujejo svoje MSP. Prav tako tukaj želimo tudi določene kompenzacijske ukrepe. Če MSP ne dobi plačila, potem vsaj ne bi bilo treba MSP-ju plačevati DDV-ja v tem primeru, naprimer v Španiji imamo sedaj novo zakonodajo za javne razpise in pojavlja se pobuda, da potem neplačniki niso vključeni v javne razpise. In javne uprave lahko tudi um, plačujejo pod izvajalcem, če glavni izvajalec ne spoštuje teh običajnih rokov za plačila. Uh, Torej, marsika mislim, da um, nas še čaka, marsika moramo deliti tudi za mesec na evropski ravni, pa tudi na nacionalni ravni. Tudi javni organi morajo deliti še več. Številni ste uh, torej, uh, tukaj tudi um, v tej javni upravi, oziroma mislim, da lahko tudi številni v, v vladah um, marsika naredijo. Hvala lepa, sedaj pa. Gospod Kasado sicer ne govorim špansko zelo dobro, um, ampak z uh, nacionalnega združenja za velika podjetja za um, distribucijo. Torej, beseda je vaša. Eh, dobro dan, najlepša hvala. Najprej bi se zahvalil Evropskemu parlamentu in odboru, ki je organiziral to javno predstavitev o rokih za plačilo in o tem, kako naj, če naj ukrepe organi v Evropski uniji. Najprej bi se želel zahvaliti za prizadevanje Evropske unije na področju izboljšanja pogojev za delo malih in srednjih podjetij in pri eh, vrednotenju študije, ki je bila upravljena o učinkovitosti direktive o zamudah pri plačulih. Eh, in eh, na tej podlagi bomo lahko tudi ponudili kakšen odgovor na vprašanja, ki se danes tukaj zastavljajo. Za to bi pa bilo treba analizirati vsaj na kratko zakonodajni okvir. Eh, pa čeprav je predsednica to že nekoliko eh, prikazala. Rad bi pa povdaril, da smo v zadnjih 18 letih, odkar je bila sprijeta direktiva 2000 skozi 35, eh, prišlo do dveh novih eh, zakonodajnih predlogov in sicer eh, leta 2000, kot rečeno, in leta 2012. Eh, s tem se je zmanjšala neodvisnost strank pri sklepanju pogodb, drugič uvedle so se ukrepe za odgovornost pri spoštovanju rokov za plačilo in tretjič ehm, upniki eh, in njihovi predstavniki so dobili na voljo ukrepe za eh, zaščito pred nespoštovanjem zakonodaje. In pri prenosu te direktive v notranjo zakonodajo držav članic pa si je treba pogledati, kakšni so rezultati in ali so bili cilji, ki jih ta direktiva zasleduje, doseženi. E, to je tisto, pri čemer bi morali organi Evropske unije torej, um, opraviti uh, svojo vlogo. Kot je povedal predhodnik, uh, seveda uh, se nam ne zdi potrebno v tem trenutku ponovno odpirati razprave o direktivi o zamudah pri plačilih in zakaj. Dvoje bi navedel. Prvič, študije, ki so bile izvedene, so dokazale, da države članice spoštujejo roke, ki jih direktiva določa. E, v študiji Intrum, e, kaže, da je povprečni rok za plačilo v Evropski uniji 32 dni z nekaterimi razlikami med posameznimi državami in med različnimi sektorji. Um, roke tudi različno obravnavajo različni gospodarski akterji. Uh, nekateri tudi ni dokazal, da bi akteri zahtevali spremembo oziroma novo zakonodajo v Evropski uniji. In kot kaže raziskava Intrump, je več kot 62 odstotkov vprašanih eh, bilo naklonjenih novi zakonodaji oziroma so bili za to, da bi se eh, to področje nekoliko bolj razčistilo. Ampak potrebe po novi direktivi pa ni eh, bilo izražene. Torej, eh, pot, dobra je ta fleksibilnost, ki jo omogoča svoboda sklepanja pogodb med podgodbenimi strankami, če seveda ta ne vodi k nelojalnim trgovskim praksam. Kljub temu, da bi v tem smislu morda potrebovali neko novo zakonodajo, pa želimo izpostaviti tveganje, da tveganja. Mislim, Um, no, v direktivi iz leta 2000 in 2011, ki ste bili sprijeti, eh, je ta um, pogodbena svoboda zapisana. E, tako kot je v Španiji zakonom 15 skozi 2010 bilo uvedeno, pa je tudi, obstaja tudi možnost, da se omeji oziroma prepove ta svoboda, pogodbena svoboda med strankami. In k temu bi morali še dodati, da ta zakonodaja, ki jo Evropska unija uvaja, to svobodo pogojuje s predhodno vzpostavljenimi pogoji. Torej, ta pogodbena svoboda je dejansko ključno načelo pri transakcijah med um, podjetji, eh, ki skozi pogajanja iščejo um, razumno ravnotežje in ugodnosti iz svojih dogovorov. To je tudi bistveni vidik, na podlagi katerega se določa končna cena eh, proizvoda oziroma storitve. Uh, In zato je določitev roka za plačilo tudi pomemben dejavnik pri doseganju tega ravnovesja. Hkrati so roki za plačilo pomemben element v trgovskih odnosih, eh, pri čemer zamuda s plačilom ne pomeni Um, težave za nadaljevanje z um, um, trgovanjem in tudi ne pomeni uvajanja zamudnih obresti. In zato bi uh, uvajanje takšnega predpisa lahko pomenilo omejitev na notranjem trgu in omejitev za prosto trgovino. In zato bi potrebovali jasne kriterije, zakaj se določajo neki točno določeni roki, vendar pa se v drugih primerjih eh, ti kriteriji ne bi um, upoštevali. Če se recimo eh, upošteva nizka oziroma visoka rotacija kroženje nekega proizvoda, je to vezano tudi z um, krajšimi oziroma daljšimi roki za plačilo. Poleg tega, lahko uvedba takih rokov prinese tudi določene negativne posledice. Po eni strani bi lahko prišlo eh, seveda do zmanjšanja dni v, eh, za blago v skladiščih, prišlo bi do krajšega, eh, krajše rotacije, krajšega kroženja proizvodov, lahko bi prišlo do manjšega povpraševanja do proizvodih naši gospodarski akterji bi se morda obrnili na akterje iz tretjih držav, ki bi imeli ugodnejše pogoje za kroženje proizvodov in za plačila. In še kaj bi lahko navedli. Ob upoštevanju teh nevarnosti in ob upoštevanju, da se trenutni zakonodajni okvir eh, ne bi smel spremeniti, eh, lahko eh, prikažemo tudi primere dobrih praks na tem področju. In to je prav konkretno Eh, španski primer, kjer smo direktivo iz leta 2000 prenesli z zakonom um, 3 skozi 2004, naslednjo direktivo pa z zakonom 15 skozi 2010 in ta uvaja uh, poseben režim za plačila in to že od leta 96 in, in pri čemer je javni sektor edini sektor, ki je eh, vezan na točno določene roke za plačilo. Eh, potem tudi za pokvarljive eh, živilske proizvode in sveže živilske proizvode je rok določen na 30 dni. Potem za druge proizvode živilske, ki pa niso sveži, niso pokvarljivi in um, niso nujni za uh, tekočo uporabo, pa je rok višji, 60 dni. Uh, Eh, obstajajo pa tudi drugi proizvodi, za katere je rok za plačilo lahko še višji, 90 in do 120 dni. Ampak v tem primeru morajo, um, mora biti dobaviteljem, uh, mora izročena tudi podpisana dobavnica oziroma kakšen ekvivalenten dokument. Um, tako da, Upoštevati je treba, eh, upoštevali smo razlike med različnimi gospodarskimi eh, akterji. In treba je povedati, da je trgovina trgo, eh, tretji najpom, največji sektor v Španiji, ki ima najmanj zamud pri plačilih in sicer eh, le 10,6 dni v povprečju, medtem ko ima eh, sektor, ki ima najnižje plačila, v povprečju 7 dni zamude. To pač temelji na eh, prostovoljni odločitvi dobaviteljev, ki izdajo poseben dokument in ki omogočajo, ki omogoča izterjavo plačila eh, v primeru, da plačilo ni izvedeno. To, eh, ta sistem, ki smo ga uvedli, je leta 2008 eh, potrdilo sodišče Evropske unije leta 2008 v zadevi FE 380 skozi nič 6 in je potrdilo, da je zakonodaja, ki zadeva rok za plačilo v Španiji, skladna z evropsko zakonodajo in da zasleduje cilj, eh, da, je, da se eh, dobitelja pravično in v primernem roku poplača. Zato bi mi seveda pozdravili vsakršen ukrep, katerega namen bi bil nadzor eh, nad uresničevanjem predpisov, ki so jih uvedle države članice na podlagi te direktive eh, od Evropske unije, pa torej prečakujemo spoštovanje minimalno določenih predpisov in eh, sprejemanje predpisov, ki bodo sorazmerni z, z rezultati, ki se jih želi doseči. Eh, to je zelo pomembno za vse akterje, ki v skladu z zasebnim pravom delajo na notranjem trgu. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa bom dala besedo gospe Mertin, ki bo nekaj povedala v imenu Eurochambers. Hvala, da ste me povabili na to javno predstavitev. Nen, sama bom odgovorila na vprašanja, ki ste mi jih poslali pred začetkom te javne predstavitve. Omenjala pa bom tudi svoje lastne izkušnje, omenjala bom tudi Evropsko poročilo o plačilih, pa tudi nizozemsko študijo o finančni pismenosti. Prvo vprašanje, ali so vam všeč samude pri plačilih? Mislim, da to nikomor ni všeč, niti podjetjem po naših izkušnjah v zvezi s to direktivo, ki jo spremljam že kar šest let, vam lahko povem, da imam tudi določene osebne poslovne izkušnje. Moj oče je moral iti v stečaj zaradi te odvisnosti majhnih podjetij od večjih. Glede samih izzivov te direktive pa naslednje. Glede na poročilo o plačilih, vam lahko povem, da 71 odstotkov vseh prizadetih sploh ne pozna te direktive, 59 odstotkov pa sploh ne uporablja nobenih ugodnosti, ki jih predvideva ta direktiva. Zakaj? To je zelo pomembno vprašanje. Zakaj direktive ne poznajo? Morda so osredotočeni na mednarodne vidike trgovanja. Zakaj pa se ne poslužujejo ugodnosti te direktive? Predvsem zaradi te bitke moči. MSP-jem se vsiljujejo daljši plačilni roki. In velika podjetja so tista, ki siljujejo te plačilne pogoje, se pravi, pritisk obstaja. Vemo pa, da MSP-ji se nočejo boriti z večjimi podjetji, bojijo se za svoje preživetje in so v slabšem pogajalskem položaju glede na svojo velikost in s tem izgubijo ogromno možnosti in priložnosti zaradi zamud pri plačilih, ne vlagajo, ne zaposlujejo. MSP-ji so dejali, da bi zaposlovali več, če ne bi prišlo do zamud pri plačilih. Kar veliko število MSP-jev je to izpostavilo in če bi odpravili zamude, bi povečali tudi zaposljivost. Kljub plačilnih pogojih med posli, med podjetji, no se vemo, da je sedaj poprečje 34 dni v tem letu, pa je to samo poprečje in nič drugega obstajajo podjetja, ki plačujejo hitreje, pa tudi tista, ki plačujejo še s hujšimi zamudami. 38 je samo povprečje, imamo države, kjer so razmere veliko hujše, pa raz, države z boljšimi plačilnimi pogoji. 62 odstotkov evropskih podjetij pa poroča, da so finančne težave njihovih strank glavni razlogi za te zamude. Prišlo je do verižne reakcije. Eno podjetje trpi za finančnimi izgubami, to pa se potem tudi prilije v zamude in tudi v finančno groženost njihovih upnikov. Včasih pa so te zamude namerne. Skoraj polovica podjetij je povedala, da njihove stranke, se pravi njihovi dolžniki, nameroma ne plačujejo pravočasno. Poglejmo si sedaj, kaj deluje v trenutni direktivi in kaj ne. Vem pa, da je komisija pred kratkim objavila zelo dobro študijo, pa bo o tem še nekaj povedala kasneje. Vse je odvisno od držav članic, ki so na tem področju obrale številne pristope zakonodajne, pa tudi prostovoljne. Sama pa se bom osredotočila na razloge za zamude pri plačilih finančne težave, upravna neučinkovitost, časih pa tudi so zamude popolnoma namerne na to se moramo omejiti, najprej finančne težave podjetij. Kako lahko naslovimo ta problem? Zamude pri plačilih so samo en del celotnega mozaika finančne nepismenosti. Včasih se lahko zgodi, da podjetja sploh niso finančno pismena, kajti vsi vemo, da se je mednarodni poslovni svet popolnoma spremenil tudi zaradi finančne krize. Kmalo bo nas verjetno doletela nova, kajti te krize so ciklične. Ta podjetja moramo pripraviti na novo finančno katastrofo in finančna pismenost igra tukaj zelo pomembno vlogo. Zakaj? Nizozemska zbornica gospodarska zbornica je lani opravila študijo, ki jih je res presenetila, kajti verjeli so, da podjetja bodo pa že finančno pismena, se razumejo, kaj je obrestna mera, vejo, kako morajo poslovati s strankami, pa se je skazalo, da ne. Polovica podjetnikov na nizozemskem ne poznajo uh, De, in niso najbolj finančno pismeno, se zlasti na področju obdavčene, skoraj polovica jih je dejala, poleg tega pa niti ne poznajo temeljnih načel finančnih in računovodskih izkazov in same bilance. Vse je med sabo prepleteno in to se potem tudi prenese posredno in neposredno v zamude pri plačilih finančna pismenost se mora okrepiti, potem pa ozaveščanje. Zdi se, da se določena podjetja ne zavedajo, da zamude pri plačilih lahko privedajo tudi do izgube delovnih mest. Mislim, da bi morali morda tudi vzpostaviti ombudsmana za MSP je tako, da potem MSP bo lažje ukrepalo v primeru zamud pri plačilih oziroma če se mu silijo zelo neugodni plačilni pogoji. Na tem področju smo si nabrali tudi določene izkušnje na nizozemskem, posebna pobuda je bila podana strani večjih podjetij. Gre pa za to, da vsi vejo, da so odvisni od svojih upnikov oziroma od svojih dolžnikov. Omenili ste tudi finančne spodbude potem tudi popust pri naslednjih storitvah, pa še finančna nagrada po izvršitvi plačila. To je treba tudi upoštevati. Potem pa še drug razlog. Administrativna neučinkovitost. Sama sem delala tudi z računi, se pravi, če račun ne izpolni vsa merila, ga zavrneš. In potem se da traja kar nekaj časa, pridem pride nazaj k majhnemu ponudniku, zato to pride tudi do zamud. Treba je MSP -je seznaniti s tem, kako pripraviti račun tako, da ga bodo velika podjetja lahko takoj upoštevala in naučila. Najpomembnejše pri tem pa je, da se velik del računov ne izplača pravočasno, čisto namerno. Morda bi bilo treba tudi sprejeti določene vedenske ukrepe, recimo da se zahteva pošiljanje SMS-a v, v času izplačila, da se podari, da je plačilo v pravem času nekaj, kar moramo vsi spodbujati. Včasih pa so ukrepi tudi bolj strogi, vključujejo tudi določene grožnje. Mislim, da lahko to prenesemo tudi v svet MSP-ju. Če imate še kakšna vprašanja, glede tega me lahko seveda vprašate. To pa je tudi vse z moje strani. Thank you very much uh, to our first panelists for this uh, very interesting insight. So I would like to. Sedaj pa odpiram razpravo. Poročevalci v senci so sedaj na vrsti. Gospa Grapini. Mulțumesc foarte mult. Am ascultat cu foarte mare atenție. Hvala, gospa predsednica. Z velikim zanimanjem sem spremljala prispevke naših vabilnih gostov in zato prosim, da mi verjamete, saj govorim iz lastne izkušnje, ko je komisija predstavila tu direktivo, sem bila sama Eh, podjetnica in sicer lasnica treh eh, MSP. In ko je bila direktiva eh, sprejeta, sem bila ministrica za to področje v Romuniji in sem bila izredno zadovoljna kot ministrica za malo in srednje podjetje, majhno in srednje podjetništvo, da je bila ta direktiva sprejeta in sem, zahte, sem skušala doseči, da se čim prej prenese v našo zakonodajo. Ampak nažalost pa učinkov te direktive ni bilo in to povem zelo iskreno. Um, ehm, Pričemer se mi zdi v redu, da ste tukaj in da lahko to slišite. Razumem seveda e, željo po zaščiti distribucijske verige, ampak dobavitelji ki dobavljajo velikim distribucijskim eh, verigam, v bistvu nimajo nobene možnosti za pogajanja. Bodimo iskreni, eh, MSP s devetimi zaposlenimi, kot je povedala kolegica iz Euro, eh, kolega iz Eurošambr, nima nobene pogajalske moči. Pogosto je postavljen pred dejstvo in mora sprejeti pogoje velikega podjetja in nima možnosti narediti karkoli. In tukaj gre za dva pomembna vidika, ki želimo spostaviti. Jaz si želim, uh, jaz se zauzemam za prenovo te direktive in poudariti je treba, kako uh, imajo lokal, lokalna podjetja zaradi javnih razpisov tudi naročnike, ki uh, so pripravljeni pristati na zamude pri plačilih. Uh, In drugič, eh, sama sem tudi pripravila predlog za prenovo te direktive, ki bi po mojem mnenju morala vključevati klauzulo, ki bi morala biti vključena v javne razpise in sicer eh, v skladu s katero bi naročniki bili eh, primorani plačati dobavitelje v določenem roku. In to se ni zgodilo in dobavitelji so postali sužnji svojih naročnikov. Torej, kateri je najcenejši kredit? Kredit z ničelno obretno, obrestno stopnjo. To pomeni, da je to kredit delodajalca, um, dobavitelja. Uh, Sama uh, sem pripravila, štu, uh, eh, s, s, razumem, kako to gre v finančnih uh, dejavnostih in tudi naši profesori so nas tako učili, da je treba tudi ta izračun upoštevati, kdaj uh, se bo Eh, plačalo in kdaj se bo dobilo plačilo. In za tiste, ki morajo plačati, jim je v interesu, da se plačilo izvede čim kasneje. No, bodimo zato pošteni. Če se podjetnik v šoli uči, da mora plačati čim kasneje se le da in skušati sam dobiti sredstva eh, za svoje storitve čim, čim prej, potem imamo tukaj težavo, ali ne? Zato mislim, da je to direktivo apsolutno treba pregledati. Države članice so seveda odgovorne za njeno izvajanje, ampak o čem govorimo danes tukaj? V direktivi imamo dva elementa. Najprej podjetja, ki imajo 60 dni na voljo za to, da plačajo račune, če v pogodbi ni vključena neka druga klauzula. In ta če je. Uh, v predlogu za prenovo direktive izbrisan. Zakaj? Zato, ker bodo velika podjetja imela možnost eh, zapisati drugačne roke, 60 ali 90 ali kolikorkoli dni pač že. Eh, sama sem delala na zasebnem trgu in točno vem, o čem govorimo. Vedno sem se zauzemala za fleksibilnost, ampak prepričana sem, da se ehm, in tudi naj pravim, tukaj ne gre za zaščito MSP-jev, ne, gre za eh, uvajanje etičnih načel, gre za to, da morajo biti pogoji uh, enaki, ja, ampak od, situacija enih in drugih je pa čisto različna. Uh, eh, MSP, če ne dobi plačila, ne bo mogel plačati plače svojemu zaposlenemu. Uh, in um, mora zato, ker jih ne more plačevati, delati za najcenejšo delovno silo in tako naprej. Posledice so ogromne in predvsem so uh, katastrofalne za MSP-je. In uh, izterjava preko sodstva v redu, ampak to je za MSP-je izredno drag postopek in zato to ne sme biti m, mm, predvideno kot postopek, ki naj se v tem primeru uh, uporabi. Saj nek mali dobavitelj ne bo velikega distributerja tožil za to, da se bo iztirjal plačilo, ki mu ga ta dolguje. Uh, potrebujemo bolj uh, prožen sistem. In zelo bi me zanimalo, da videti študijo, če bi jo Evropska komisija izvedla, ki bi pokazala, kakšne terjatve imajo zasebna podjetja napram državam? tukaj govorimo stalno o nekem povprečju. Ja, ampak ta, to povprečje mi ni všeč, saj so v to povprečje vključeni vsi, tako mala kot zelo velika podjetja. In to mi sploh ni všeč kot način prikazovanja podatkov. In želela bi videti uh, neko študijo, ki bo uh, podatke prikazovala ločeno za majhna in za velika podjetja. Kaj želim s tem še povedati? Mislim, da je trenutna situacija nepravična sama še vedno vodim tri MSP-je v svoji državi in situaciji bliž, od blizu sledim in zato lahko trdim, da direktiva ni dosegla željenih učinkov. In če ugotavljamo, da določeno zakonodajno besedilo ne dosega željenih učinkov, ga je treba, uh, pre, pre, eh, ga je treba prenoviti. In zato se sploh ne strinjam s tem, kar je povedal predstavnik velike distribu de, velikih distribucijskih mrež. Velike distribucijske mreže dušijo male proizvajalce, male kmete, uh, majhna podjetja. In po mojem mnenju, in s tem bom zaključila, saj sem poročevalka v senci za svojo politično skupino in z Laro Komi zelo dobro sodelujem pri pripravi tega poročila in zato upam, da bo komisija prisluhnila našim predlogom in upam, da bomo končno to direktivo lahko prenovili in izboljšali, tako da bomo dosegli naš cilj. In naš cilj je doseči pravičen in, pravično in etično trgovino na našem trgu eh, in to ne glede na položaj enega podjetja ali drugega. Ves čas govorimo, da je 80 odstotkov naše podjetniškega, našega podjetniškega tkiva um, v rokah MSP-jev, ampak um, eh, MSP-ji v taki situaciji trpijo, saj ne želijo po eni strani kopičiti kapitala, ker to pomeni za njih velike obresti in tako naprej. In tisti, ki onemogočajo delo MSP-jem, so uh, velika podjetja. MSP mora svoje račune plačati v 30-dnevnem roku, če to zmore. Potem za določene surovine uh, so MSP-ji tudi edini dobavitelji. In, in v bistvu, kaj se dogaja MSP-jem, plačevati morajo redno in veliko, sami pa niso dovolj hitro plačani. Uh, No, hvala za pozornost, govornica je vse morala ustaviti. Vidim, že ctena pani kolegija imala veľmi emotívny prejav. <laughs> Hvala za besedo. Ja, kolegica je bila zelo čustvena. Sam razmišljam malo drugače, če sem čisto pošten. bi se pa seveda takoj želel odzvati na to, kar je dejala kolegica. Omenili ste, da so plačilni roki ponavadi 60 dni in da velika slobna podjetja majhnim podjetjem siljujejo daljše plačilne roke, vse do 120 dni. Včasih smo to doma imenovali načrtovano gospodarstvo. to je pač bil sistem, ki se je uveljavil pri nas in se je potem tudi prelivil v zamude pri plačilih. Kolegica je danes tudi omenila, da MSP-ji sploh ne morejo preživeti včasih zaradi teh zamud pri plačilih. Dejali ste tudi, da velika podjetja MSP-je narekujejo tudi cene za opravljene storitve. Ja, zdi se, da če bomo poštevali to, kar ste dejali, da se bomo ponovno znašli v zgodovini načrtogovanega gospodarstva, ki jo želimo pozabiti. Sedaj pa živimo vseeno v svobodnem svetu, v liberalizmu, vemo, kako škodljiv je bil socializem za srednjo in vzhodno Evropo. Vsi tudi vemo, da Evropska komisija ni splačala velikih pogodb. Jaz se popolnoma strinjam, da je treba tukaj vzpostaviti določeno ravnotežje. In treba se tudi izogniti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih. Ampak to še ni razlog, da bi sedaj MSP-jem ugodili povsod, da bi MSP-ji narokovali plačilne pogoje, recimo 30 dni. Se nihče ne siljuje MSP jim, da trgujejo z večjimi podjetji. Ne, ne, nihče jim tega ne usiljuje. Iščejo najboljše plačilne in trgovinske pogoje. Poleg tega pa moram tudi povedati, da si MSP med sabo tudi včasih nasprotujejo med sabo, tekmujejo in Evropska unija se pač v to ne sme mešavati. Potem pa še to, kar je na koncu dejala Ivona Mertin, ki je omenila povprečne številke. Poprečna številka je 38 dni, poleg tega pa ste tudi omenili, da so določene države eh, bolj finančno disciplinirane in prej izplačujejo svoje upnike. Sam mislim, da to ni pristojnost Evropske unije. Direktiva že obstaja, dobro je, da obstaja, sedaj se seveda moramo potruditi, zato da jo bomo dosledno prenesli v našo zakonodajo. Mislim, da je najbolj pomembno, da se direktiva ustrezno izvaja, to pa je tudi vse. Nima smisla sedaj oblikovati novih, še strožjih predpisov. Čisto na koncu vam moram tudi povedati, da tudi določene stranke zamujajo pri plačilih, ampak to pa res ni nekaj, kar bi morala urejati Evropska unija. Zato morajo poskrbeti sami dolžniki. Recimo, če imam podjetje in poslujem z 50 različnimi strankami in če se moram vedno soočati z zamudami pri plačilih, se ne bom takoj obrnil na Evropsko unijo in jo prosil, naj mi priskoči na pomoč. Eh, Kolega De Jong, hvala za besedo. Rad bi se zahvalil vsem govornikom za današnje predstavitve. Sam mislim, da je ta tematika zelo zanimiva. Zlasti, ker ne govorimo samo o zamudih pri plačilih med gospodarskimi subjekti, ampak tudi med gospodarskimi subjekti in javnimi organi. Treba je tudi povedati, da se javni organi ne držijo plačilnih rokov in pri tem lahko izpostavim tudi zamude strani Evropske komisije. Potrebujemo pa nično toleranco do teh zamud. Tudi javni organi morajo poskrbeti za to, da ne bo prišlo zamud pri plačilih in mislim, da bi morala Evropska komisija tukaj delovati najbolj zgledno in vzorno. Glede posli med podjetji, ja, seveda, to je lahko zelo problematično. Seveda, prej ste omenili pomankanje finančne pismenosti. To je res osupljivo. Sam mislim, da Evropska komisija pač ni pristojna za to. Imamo tudi številna združenja za MSP-je in ta združenja so v najboljšem položaju, da ozaveščajo MSP-je o veljavni zakonodaji na ravni Evropske unije. Toliko o tem. Sedaj bi pa želel podati še nekaj osebnih izkušenj, tudi sam imam majhno podjetje. In imeli smo tudi določene izzive pri računovodskih izkazih. Res, morali smo se finančno izobraziti, tako da smo lahko izpolnili vsa merila. Zato razumem, da določena podjetja niso najbolj finančno pismena in da potrebujejo recimo tudi zunanjo pomoč. Razumem, da če imamo samostojnega podjetnika ali podjetnice, saj od njih ne moremo pričakovati, da so seznanjeni z vsem. Nekateri pač niso najbolj vešči glede davčnih napovedi in glede knjigovodstva. Mislim, da potrebujejo v tem primeru določeno zunanjo pomoč. Glede neenakopravnih trgovinskih pogojev. No, v zvezi s tem že imamo poročilo v Evropskem parlamentu, ki ga je tudi treba upoštevati. Dobili smo tudi predlog v zvezi z medijacijo. Sam mislim, da je največji izziv strah. Strah med podjetji. Podjetja zlasti če si majhno podjetje, si veliko krat v slabšem položaju in popusti zaradi strahu in seveda razumljivo je, da ti pač večja podjetja usiljujejo neugodne plačilne pogoje. Prej ste omenili, da bi bilo dobro imenovati in spostaviti funkcijo ombudsmana ZMSP, jaz s tem se strinjam. Sam tudi mislim, da bi v vse te razprave lahko vključili številna združenja za MSP, -je. recimo nizozemsko združenje bi lahko sodelovalo v teh razpravah. Ampak seveda združene ne morejo prevzeti vloge posrednika. Zlasti v primeru vlaganja sodnih zahtevkov. Potem imam pa še vprašanje za naše govornike. Recimo, vzamimo si primer MSP-ja v gozdarstvu oziroma v gostinstvu recimo prodajajo po zimi, kupujejo po leti, se pravi, njihovo poslovanje je res raznoliko. Marko Culo. The floor to the, uh, panelists, uh... Ne. Sedaj pa bom dala besedo še našim gostom, da se odzovejo na slišeno. Gospod Hendriks, izvolite. Thank you, chair. Eh, Hvala. No, pravzaprav ni bilo veliko vprašanj. Eh, kot prvo, že od leta 1993 se ukvarjam s tem dosjejem in še vedno poskušam izboljšati to direktivo tukaj. Torej, to je že stara težava. In danes sem doživel veliko deževujev. Poznam vse te argumente za in proti, ampak gledajte, kaj je tukaj bistvo? pri katerih velikih podjetjih obstaja težava. In mislim, da, kot rečeno, moramo razmišljati na drugačen način kot pravadi in moramo delati na področju konkurenčnega prava ter pa poštenih trgovinskih praks. Ne vem. Mislim, da če bomo sedaj primorali velike gospodarske družbe v to, da morajo plačati v šestih dneh, eh, ne bo kaj ogromnega na kocki. Prej sem menil nizozemsko. Tukaj imate obveznost za to, da velika podjetja plačajo MSP v 60 dneh. Potem med majhnimi podjetji, tam pa se lahko spoštuje svoboda sklepanja pogodb in pa posamečne pogoje. Torej, mislim, da lahko se lotimo specifičnih težav. Pa še nekaj. Uh, Izobraževanje MSP-ja, gledajte, že od vsega začetka smo ustrajali na tem, da se tukaj nekaj naredi. MSP-ji pogosto sploh ne pošljajo računov. No, gospod Jon, ki je to tudi že omenil in naše organizacije so to tudi gotovile. Skratka, naše poslovne organizacije morajo tukaj nekaj narediti, ampak to še ne bo rešilo večjih težav, ki jih imamo sploh pri nekaterih velikih podjetjih pa še nekaj na finskem. 75 odstotkov finskih podjetij je sprejelo daljše plačilne roke, kot pa bi se mi zdelo dobro. To je torej tudi problem v severnih državah. Te, tukaj je treba nekaj narediti. Potem pa Dejong, eh, gospod Dejong, tekstilni sektor, ja, to je seveda težava. Tudi v naših organizacijah smo o tem še govorili v preteklosti, kajti tukaj uh, so relevantni številni sektori v tekstilnem sektorju, ko so dejali, je to lahko težava. Pogosto se potem predlaga, da ne bi smeli imeti sektorska pristopa. Glede, naprimer v Franciji lahko razmišljamo takšen način, ampak je pa potem druga država. Uh, eh, Pravadi sektor ni pogosto uh, dobro predeljen. Prav tako se včasih te razlike med sektori brišajo. Pa še nekaj, kar se tiče tekstilnega sektora. Glede, tukaj uh, majhni trgovci, ki jih tudi predstavljamo, mislim, da ne morejo dobiti tega plačilnega roka 90 dni. To lahko pozabimo. Maksimum bo 60 dni. Ampak, skratka, država še vedno obstaja. Na vsak način potrebujemo prošno zakonodajo za večino podjetij. Uh, torej, prvadi ni toliko težav, ampak imamo pa specifične težave. In gledajte, Žal mi je, da moram to reči, ampak kot velikih podjetij nisem slišal nobene rešitve za te težave. Še vedno čakam na to čarobno paličico. Kot rečeno, eh, nekatera podjetja so prevelika, da bi lahko njim, eh, na njih pokazali s prstom in jih zasrmovali. Um, torej, to ne bi bilo učinkovito. Potem pa še javni organi. Tukaj moramo pogledati, kje so vrzeli. Ja, v drugi mm, skupini bomo govorili točno o tem. Torej, morda je to bolje, um, da pustimo za njih. Zdaj pa gospod Kasaro. Bueno, simplemente por Ja, hvala lepa. Samo komentar na to, kar je povedala gospa Grapini. Uh, direktno ste se navezali na to, da mi ščitimo velike uh, velika podjetja. Ja, to je naša obveznost, saj jih predstavljamo. In drugič, v, na, tem, eh, na tej predstavitvi skušamo predstaviti realno stanje v Španiji. In torej v okviru, ki ga vzpostavlja direktiva iz leta 2011, smo pripravili posebno zakonodajo za delovanje na notranjem trgu, ki dobro deluje, ki postavlja pogoje, ki so kakršni so, ampak ki jih vsi sprejemajo in ki v bistvu ne sprožajo nobenih sporov med različnimi operaterji na trgi. Ne skušamo eh, ščititi za vsako ceno našega sektorja, ampak skušal sem predstaviti realno situacijo na, na trgu in sicer pri trgovcih na drobno uh, vsak gospodarski trg ima svoje mehanizme uh, in v Španiji imamo seveda mehanizme za mm, različne trge in tudi mehanizme um, za različne sektorje, ki delujejo. Uh, In preko katerih izvajamo tudi nadzor, upoštevamo tudi pritožbe anonimne eh, in pritožbe zaradi nespoštovanja rokov plačil so minimalne. Samo Ministrstvo za kmetijstvo bdi nad tem. In rad bi tudi povedal, da mi seveda nismo za to, da se ponovno odpre ta direktiva to ni, ne gre za to, da bi to tako razumeli, ampak mi želimo eh, oziroma podpiramo to, da bi morali zagotoviti učinkovitejši nadzor nad uresničevanjem te direktive. Pomembno pa je, da je direktiva takšna, ki določa eh, roke in obveznosti vseh udeleženih. In problem, po našem mnenju, ni v vsebini same direktive, problem je pri njenem uresničevanju in v tem se povsem strinjam z vami ki pravite, da so države članice tiste, ki morajo vzpostaviti primerna orodja za to, da bodo omogočila izpolnjevanje predpisov, ki jih tukaj sprijemamo. In za konec, strinjam se tudi s tem, kar je povedal gospod Šulik, mislim, da mora Evropska unija predvsem ščititi tudi načelo svobodnega trga. In kot sem že prej povedal, se mi tudi zelo zauzemamo za to, da se javne oblasti lahko v to umešajo, ampak samo, če je situacija takšna, da to uh, opravičuje in da se s tem zasleduje nek konkreten uh, in upravičen cilj. V gospodarstvu in je pomembno imeti predpise za določitev rokov plačil, uh, predpise za določitev oblike pogodb, ali so te pisne ali kakšne, ki uh, urejajo vrste proizvodov, način um, distribucije um, in tako naprej. In paziti moramo, uh, da ne bi zaradi uh, uvajanja uh, Eh, poseganja s strani države prišli do nesorazmernega poseganja, ki eh, bi ogrozilo notranji in prosti trg. Gospod Mertin, mislim, da tukaj nihče ne želi ponovno spostaviti socializma ali pa komunizma. Gledajte, moramo biti um, točni pri teh besedah. Ampak, gledajte, želimo pač bolj poštene pogoje za vse partnere in akterje v družbi, na trgu. To je vse. Ali je tukaj kdo švedske? ali se prav spomnim, da imate pogoje preglednosti plač na švedskem. Ali se prav spomnim tega? Morda je to lahko dobro rešitev. Glejte, um, ne vem, če ni, nima nihče težav s temi dolgimi plačimi roki za velike podjetja, je to lahko možna rešitev, to, kar pravim. Thank you. So um, I propose that we now. Sedaj pa gremo naprej na drugi panel, kjer bomo govorili o transakcijah med javnim organom in podjetjem. Najprej um, Sergio Bramini, uh, ehm, ikom italijanski podjetnik. Dobro dan. Pozdravljene. Pozdravljeni, gospe in gospodje, in spoštovani poslanci. Jaz bom govoril prosto. Uh, zato ker želim povedati zgodbo svojega podjetja. Slišal sem, da se zdaj skuša um, opozoriti na to povezavo med velikimi in majhnimi podjetji. In majhna podjetja so vendarle hrbtenica. Um, italijanskega gospodarstva. E, in tukaj sem slišal, da naj bi majhna podjetja morala plačevati račune v 60 dneh, e, sami pa prijemajo lahko plačila tudi recimo v 100, čez 150 dni. In kar se mi povsem ne zdi sprejemljivo, je to, da naj bi, bi to veljalo tudi za uh, javni sektor, ko plačuje. Uh, Sam sem v Milanu leta 1953 eh, že ustanovil podjetje in ukvarjali 80-ih eh, let ustvaril podjetje, in, um, ki se je ukvarjalo z uh, predelavo ob, uh, odpadkov. Uh, v 90-ih letih in kasneje smo dobili veliko razpisov uh, za to, uh, da. Uh, z namenom reševanja situacije z odpadki na jugu Italije. Potem pa so uh, začeli uh, uvajati, vzpostavljati um, javne organe, uh, ki so bili odgovorni za mm, posamezna področja in ki so predstavljali nek umestni člen. Uh, In takrat so se uh, plačila, ki sem jih prejemal, uh, začela. Eh, začela zmanjkovati, v bistvu začela prihajati z veliko zamudo. Sam sem se zelo zauzemal za to, da bi se situacija, situacija uredila. Eh, želel sem nadaljevati s eh, svojo dejavnostjo, kljub tem težavam se plačili. Hipotekiral sem lastno hišo, hipotekiral sem lastne obratovalne prostore. Eh, in iz svojega malega podjetja sem prišel do podjetja, ki je imelo letno do 5 milijonov prometa. Ampak zaradi ne ehm, točnih plačil in to se strani javnih podjetij, Eh, nisem mogel normalno opravljati svojega dela in zato sem še naprej vlagal lastna sredstva, da bi lahko nadaljeval s svojo dejavnostjo in na koncu to več ni bilo možno. In zato sem 24. marca 2011 moral prijaviti stečaj in svoje uh, računovodske um, izkaze predati sodišču. Uh, Eh, tle sem govoril, je bilo govoriti o 120, 150 dneh. Jaz sem imel račune stare 4 leta um, zaradi uh, nujne situacije z odpadkov na Siciliji in uh, račune, ki so bili stari že 7 let, zato ker sem urejal in pomagal urejati situacijo z odpadki uh, na jugu Italije v kampanji. In zato sem tukaj, zato da vas pozovem, da res probate, poskušate storiti, kar je možno možno za vse tiste, ki v Italiji. Uh, še skušajo delati kljub nevzdržnim pogojem in tudi v imenu tistih 8500 italijanskih podjetnikov, ki so, so naredili samomor, zato ker niso več mogli nadaljevati se svojo gospodarsko dejavnostjo. In sam kot italijanski državljan se čutim tudi evropski državljan in zato vas pozivam, da eh, sprejmete potrebne ukrepe, zato da boste zagotovili, da bodo tisti, ki so izgubili in propadli v svoji dejavnosti in to ne po lastni krivdi, eh, poplačani saj država ne more postati krvnik um, s svojo ulogo pri uh, teh eh, dejavnostih, ki se izvajajo na podlagi javnih razpisov, tako kot se je zgodilo v mojem primeru, ki sem bil izseljen iz uh, svojega doma, ki sem uh, svoja lastna sredstva dal na voljo, zato da bi podjetje delovalo uh, in ki sem zaupal v, um, v ta trg. Um, bil sem ustrajen in trden za, zaradi sebe in zaradi svoje družine in svojih otrok. Uh, ampak izgubil sem vse in zaradi tega vas pozivam, da naredite nekaj, da preprečite take situacije v prihodnje for uh, this witness. Hvala. Sedaj pa gospa Pedzino de Geronimo, tudi italijanska podjetnica iz Dusty. Srola. E, ringrazio onorevole Lar. Mm, jaz bi se najprej želela zahvaliti gospe Lari Komi, ki me je povabila sem. Sem pa zelo ganjena zato, ker je problem gospoda Braminija, kot ga je opisal, tudi moj problem, ki sem ga sama doživela in sem zato res zelo pretresena. Um, zahvaljujem se, da ste mi dali možnost, da tukaj povem svojo izkušnjo. Moje ime je Roselja Pecino de Geronimo. Rojena sem v Siciliji, v Kataniji. Študirala sem v tujini in se vrnila v Katanijo, zato ker so me klicale moje korenine. In zato, da bi delala in prispevala k izboljšanju um, situacije doma in sicer uh, na področju okoljske higiene. Torej, lotila sem se zbiranja odpadkov. Uh, v okviru svojega podjetja Dusty z znakom eh, ekološki kenguru, ki v svojo vrečo nabira vse odpadke. In zato sem se res zelo konceptualno lotila tega dela. Sama sem res eh, prepričana okoljevarstvenica in počutim se tudi oseba, ki, ki, ki se bori in ki, ki, se res, ki si res prizadeva za dosego boljšega sveta. Eh, Moje podjetje je družinsko podjetje, obstaja že 40 let, trenutno imamo 40 milijonov evrov prometa. 700 zaposlenih in tudi mi, kot gospod Bramini, smo se zataknili eh, pri tem, ko smo, se, eh, ko smo začeli delati za te eh, organe, ATO. Eh, um, ki so v Siciliji naredili zelo veliko škode in so odgovorni res za ogromno težav za podjetnike in za vse osebe, ki v podjetništvu v tem sektorju delajo. Sama že sedem let zalagam po 17 milijonov evrov. Um, na strani mesine. Uspelo mi je preživeti, zato ker imam, uh, uživam veliko zaupanje. Banke me niso v, v, visoko kreditirale, kar je morda dobro, ker sicer bi verjetno že propadla. Skušali smo skupaj z dobovitelji ustvarjati neko učinkovito mrežo in tako v bistvu še vedno delamo Ampak kaj se dogaja v Italiji? Kot je povedal gospod Bramini pred menoj, podjetje, ki dela za neko javno službo, kot je javna služba za okoljsko higieno, ne more tega dela nikoli nehati opravljati, zato ker gre pa za javno službo in to tudi, če ni plačano za opravljanje tega dela in to kljub temu, da mora plačevati svoje zaposlene, predvsem pa mora, zato da lahko ostane na trgu, plačevati še naprej prispevke in um, davke. Torej, preden pa sploh dobi nalog za izplačilo sredstev s strani, ne vem, občine ali kakšnega drugega javnega organa, um, regije ali kogarkoli, mora podjetje dokazati, da je redno plačal vse prispevke. Ali je po vašem mnenju možno, da podjetje redno plača vse prispevke, če je njegova edina stranka v bistvu država, državni organ, ki njega ne plača. Torej, najbolj logična rešitev bi bila. No, ne gre samo za to, da država ne bi plačala. Imamo pogodbo, v katerem je določen rok za plačilo 30 eh, dni je pogodba, ki je država ne spoštuje. Torej, država računa ne plača v 30 dneh, medtem ko na drugi strani jaz kot naročnik oziroma ponudnik pa ne smem prenehati izvajati svoje storitve. Eh, to pomeni, da bi tukaj morali zagotoviti neko recipročnost. Sama kot eh, ponudnik, kot eh, moram biti točna in spoštovati vse roke in plačati prispevke in plačati svoje zaposlene, na drugi strani pa moja stranka, država, ki ima edino to dožnost, da v 30 dneh plača izstavljen račun, ne le, da tega ne naredi, ampak mi niti ne izplača. Eh, zamudnih obresti, če bi jaz hotela iz, eh, iztirjati te zamudne obresti, bi morala tožiti državo, ampak enostavno ne plačajo tega in če greš v sodni postopek, ki už v Italiji lahko traja tudi 20 let, lahko razumete, da je eh, delo v sodelovanju za javnimi organi na Siciliji ogromno tveganje. Torej, zakaj se jaz zauzemam? Kaj prosim Evropsko unijo, zakaj jo pozivam, glede na to, da ste že toliko krat Italijo um, opozorili in začeli postopek zaradi kršitev. Uh, bi bilo to treba narediti tudi v zvezi s roki za plačilo, zato ker Italijo v bistvu ne briga nič o tem, kaj vi govorite tukaj v Bruslju. Zato naredite že enkrat nekaj, zato da boste dosegli, da bo Italija država plačala račune v roku, ki je določen v 30 dneh, torej v roku, ki je tudi zapisan v pogodbah, 30, maksimalno 45 dni v nasprotnem primeru mi tako ne bomo mogli nadaljevati z delom. To je nepopisno. Mi moramo spoštovati vse predpise, ampak v bistvu čigavemu zgledu bi morali slediti, zgledu države. In kako to, da država, ki bi morala kot prva dajati državljanom dober zgled, um, uh, Takšna, da ne plača ne samo račun, računov, ampak niti zamudnih obresti. Uh, In država v bistvu ravna v smislu, no, uh, samo tako po kapljicah te bom plačeval in, in če želiš dobiti uh, to, kar tisti minimalni delež, ki ti ga jaz nameravam plačati, moraš pa ti vse svoje stvari, vse svoje obveznosti redno in prav, pravočasno izpolnjevati. Torej, torej od Italije zahtevajte, da če ima država dolg do določenega podjetja, naj to kompenzira, recimo, naj terjatev do tega istega podjetja, ki morda ni plačalo prispevkov, kompenzira iz svojega dolga. Ali veste, kolikšne so sankcije? za netočno uh, plačevanje, na kakšen način se kaznujejo italijanski podjetniki, 40 odstotkov na začetni kapital. Torej, kako lahko mi si lahko predstavljate, da bo neko podjetje, ki mora plačevati svoje trgovce, eh, plačevalo takšne obremenitve. To moram povedati, zato ker v bistvu nimamo druge možnosti, kot da gremo v stečaj eh, ali da skušamo nekako preživeti, dokler se ne zgodi nek čudež. Ali veste, da občine lahko. <laughs> občine v Italiji, ki so recimo meni dolžne denar, občina, katera koli pač, a veste, kaj lahko taka občina naredi, ker občina sicer sama lahko gre v stečaj. Občina mi reče, e, recimo, mi ponudi predlog, e, koliko vi zahtevate, koliko terjate od mene? 100, ok, vam dam 40, ampak poslušajte, če sem jaz podjetje, ki intenzivno zaposluje in ki, katerega glavni izdatek so, so stroški za zaposlene, kako mi lahko ponujete, da me boste plačali v manjši meri kot 50 odstotkov? E, ampak to se res dogaja. E, občina, ki je šla v stečaj, nam je rekla, ja, v redu, boste počakali deset let, šele kadar bodo vsi stečajni postopki končani in kadar bomo odplačali vse prednostne dolgove, bomo pač videli, koliko nam bo ostalo in bomo videli takrat, ali vas bomo lahko v celoti poplačali ali ne vem kako. In uh, moj odvetnik mi je povedal, da pred to občino šlo je za občino Ispika, lih tako, da ne dajmo imen, da se je uh, v eni občini takšen eh, postopek že zgodil, po desetih letih stečajnega postopka so odprli nov stečajni postopek za naslednjih deset let. In to pomeni, da če bom jaz vključena v tak postopek v občini Ispika, eh, v bistvu sama do svojih sredstev ne bom prišla nikoli in bodo eh, k večjemu mogoče moji dediči imeli kaj od tega, če se bo postopek sploh daj zaključil. In uh, zakaj torej? bi morali mi pravočasno plačevati davke in prispevke državi, če je država tista, ki kot prva nas ne plačuje. Ne? Tukaj bi rabili nekaj, ne, neko enakopravnost, neko primerljivost med podpisniki teh pogodb, ki jih sklepamo z javnimi službami. Hvala za vaše jasno sporočilo. In še zadnja govornica, gospa Finle, z stanega predstavništva na istem. Prosim. Hvala, predsednica, in hvala za vabilo za današnjo, na današnjo predstavitev. No, moram kar tako reči, da Irska je zagovornica kulture pravočasnih plačil, sploh za javni sektor. In javni organi morajo igrati vodilno vlogo pri spreminjanju trenutne kulture. Torej, res potrebujemo kulturo pravočasnih plačil. Sam bi se osredotočil na dve področji. Torej, javni organi um, ter pa plačila podjetjem in pa potem še um, vključevanje podjetij in pa redni dialog. Trenutna zakonodaja zahteva od javnih organov, da plačujo za storitve in pa blago v 300 koledarskih dneh po izdaji računa. Potem med podjetje je maksimum 60 dni in to se lahko potem razširi, podaljša eh, na več, samo če se obe pogodbenici strinjata. In pa podpogojem, da to ni zelo nepravično za dobavitelja. Če pa ni pogodbe, potem pa je treba plačati v 30 koledarskih dneh. Eh, to velja za javne organe in za transakcije med podjetje. Torej, ne glede na statutarne minimalne zahteve 30 dni, je vlada junija 2009 dejala, da bodo vladni oddelki morali plačati svojim dobaviteljem v 15 dneh po prijemu računa. To je bila vladna odločitev vladni odlog, potem leta 2011 se je sprejela odločitev, da bi to določbo rešili še na širši javni sektor, torej tudi na javne um, lokalne organe ter pa na nekomercialne vladne agencije ter pa na javne organe uh, v širšem pomenu. Torej tudi vsi ti bi morali plačati v 15 dneh. Vsi vladni oddelki ter pa širši javni sektor mora sedaj Eh, objavljati četrtletna poročila glede plačil in vlada se je v akcijskem načrtu za delovno mesto leta 2016 zavezala k temu, da bodo pripravili boljše poročanje in boljše zahteve za poročanje za javne organe. Torej sedaj obstaja obveznost poročanja o ravnih plačil eh, in pa o zamudnih obrestih zaradi prepoznih plačil. Torej, to je bilo dodatno poročilo poleg eh, obveznosti začetka, torej, da se poroča o plačilih v 15 dneh, eh, potem je treba poročati tudi o plačilih od 16 do 30 dneh in pa o eh, plačilih poznaj kot pa 30 dni. Zadnje četrtletne številke za prvo četrtletje leta 2018 so pokazale popreče, da se 84 odstotkov računov plača v 15 dneh. 60 odstotkov pa v določenih 30 dneh. Seveda želimo, da bo to 100 odstotkov enkrat v prihodnosti. Po vladnem odloku iz leta 2017, na začetku tega leta 2017, so potem vladni oddelki ter parlamentni javni organi um, tudi vplašali, ko morajo plačati zamudne obresti ob prepoznih plačilih. In to avtomatsko, torej potem poznaje, ko se um, plača, um, račune treba plačati tudi obresti. Avtomatsko, torej vse, kar je na 30 dni, se plačujejo obresti in tudi kompenzacijski stroški. Posamečni oddelki in pa relevant minister mora poskrbeti za to, da oddelki ter torej pa javni organi uh, pod njihovim okriljem spoštujejo te določbe in to vključuje tudi obveznost, da se posedujo jasne informacije o plačilnih praksah kar vključuje tudi obravnavanje pritožb ter pa razreševanje pravnih sporov. Automatično plačevanje obresti ter pa dodatnih stroškov za javni sektor in pa za vladne službe je ključen ukrep pri spodbujanju kulture točnih pravočasnih plačil, tako da se torej tudi zmanjšuje čas za plačevanje dobavitelju, tako podjetja nimajo dodatnega upravnega bremena za to, da zahteva plačila, eh, če torej računi so pravočasno plačani. Sveda imamo tudi smernice za vladne oddelke in eh, javne organe. Nekdo prej je govoril o tem, da nekateri zavlačujejo namenoma, ampak mi imamo za to postopke. Ustrezne strokovnjake se usposablja zato, da ustrezno obravnavajo takšne zadeve. Torej, da se potem pospeši takšne postopke, če kdo namenoma zavračuje. Torej, um, čas se skozi teče in to ima določene posledice. Potem naprej, stalni dialog ter poključevanje podjetje. Tukaj imamo svetovalni odbor za majhna podjetja. To je reden odbor predstavnikov, ki svetujejo MSP in glede vseh zadev, ki jih zadevajo irska vlada je na področju pravočasnih plačil sprejela številne pobude in tudi uh, marsikaj smo storili na predlog MSP-jev. Potem pa še kodeks pravočasnih plačil. To je dober primer tega dialoga in pa skupnih praks. Ta kodeks eh, praks je skupna pobuda med Irskim inštitutom za upravljanje kredita in pa MSP, Združenim MSP-jem na Irskem in potem so tukaj še um, irsko združene, tudi velike podjetje, potem gospodarska zbornica ter pa bančno združene. Prav tako je tudi Ministrstvo za podjetje in inovativnost vse to podprlo. Imamo tudi spletni portal in sicer od marca 2015 naprej in namen tega portala je to, da se vodi spremembe v plačilni kulturi. Ta pobuda je delal teko, sicer uh, se je manj kot 300 akterjev opisalo to, torej, ampak gledajte, vse na to je delal v teku. Sedaj imamo nekaj dobrih pozitivnih zgledov velikih podjetij, ki so se zavezali k temu, da bodo zelo pravočasno plačevala. In to je torej do, zelo dobro. To je zelo pomembno. Podjetja in pa organi, ki predstavljajo podjetja, morajo to aktivno promovirati. To je zelo pomembno. Da povzamem, javni sektor mora biti zgled za vse. To je pomembno uh, tudi glede na naše izkušnje iz preteklosti kot rečeno, vse to je delo v postopku, v teku in marsičesa smo se naučili iz naših lastnih izkušenj. Zelo bistveno je, da predstavniki podjetij so vključeni v to delo in da tudi predstavlja MSP-je v širši sliki, tako da se spodbuja dodatne spremembe in pa tako, da se tudi izvajo informacijske kampanje, zato da se promovira kodekse osrednja vlada še vedno mm, želi navezati stike z drugimi, organizira kampanjo zaveščanja, prav tako tudi letni dogodek poskrbimo za podjetja, irske organe to vodijo in tam so vključeni vsi um, in pa vse, kar zadeva MSP-je, prav tako pa to vključuje tudi pravila za zamude po plačilih. Sicer ni nihče zahteval zakonodajnih sprememb. Mislim, da delo tukaj poteka po korakih. Morda prav zato nišče ni zahteval zakonodajnih sprememb, ker je delo v teku po korakih, kot rečeno. V preteklosti smo pročevali različne možnosti, na kateri smo imeli naprimer povzave z javnimi razpisi. Vse to analiziramo in lahko bi tukaj izkoristili nekatere pametne ideje. No, morda ja, morda ne. Uh, Mm, um, bo to zakonodajna pobuda, ampak na vsak način, seveda, smo odprti za različne zamisli in lahko še dodatno izboljšamo razmere. Hvala. Thank you and before uh, giving the floor back to uh, the members I would like uh, to give the Pariden pa bom dala besedo poslancem pa bom dala priložnost še komisiji da kaj pove o celotni tematiki. Hvala za besedo. Najprej bi se vam rada zahvalila za to čudovito pobudo. Mislim, da je ta javna predstaviten mnenja zelo pomembna za vse. Mi smo tukaj, da vam prisluhnemo, pa da vam tudi kaj povemo o tem, kaj bo činja komisija na tem področju. Najprej nekaj besed o pregledu te direktive o zamudah pri plačilih v trgovinskih poslih. Kaj se je spremenilo? Plačilni pogoji so poenostavljeni, manj je zamud pri plačilih. Moramo tudi povedati, da se komisija popolnoma zaveda dejstva, da nas čaka še ogromno dela. Zadeva še ni idealna samo da pri plačilih so nekaj čisto običajnega v vseh gospodarskih panogah, zlasti pa v tistih, ki so najbolj storitveno intenzivne in skoraj polovica podjetij se sooča z zamudami pri plačilih. Prej sem dejala, da so zlasti MSP-ji najbolj prizadeti, zlasti v poslih med podjetji. Predvsem zato, ker nimajo neke pogajalske moči. To pa tudi pomeni, da eh, so še dodatno prizadeti, ker pač imajo na splošno več problemov z ohranjanjem likvidnosti in te zamude pri plačilih to še zaostrujejo. Moram tudi povedati, da zamude pri plačilih so odgovorne za vsak četrti stečaj med MSP-ji. To je zelo problematično. Komisija ima številne programe, s katerimi spodbuja MSP-je. Omogočamo jim več dostopa do financ, imamo tudi številne proračunske postavke za MSP-je, ampak ta slaba plačilna kultura, ki je razširjena po Evropski uniji, dejansko škoduje našim prizadevanjem. Moramo vseeno povedati, da so vseeno to naše prioritete, pomoč MSP-jem. Kaj pa bomo storili sedaj? Ali mislite, seveda, to je prvo vprašanje, da je treba direktivo spremeniti in prenoviti? Komisija ne verjame, da je to najboljša rešitev. Zlasti, kar zadeva posle med podjetji, je izvrševanje direktive pomankljivo. Vse je odvisno od dobre volje podjetij. Nimamo namreč inšpektorjev, ki bi kaznovali podjetja, ker ne spoštujejo določbe te direktive. Zlasti v poslih med podjetji potrebujemo morda še več na ukrepov komisija lahko ukrepa med posli, med gospodarskimi subjekti in javnimi organi. Komisija je začela z zelo strogo politiko nadzora in izvrševanja proti tistim državam članicam, kjer so bile zamude pri plačilih res pretirane in v Italiji. No, je prišlo do takšnih zamud in Italija je sedaj pred Evropskim sodiščem zaradi zamud pri plačilih, pa ne samo Italija, tudi ostale države članice. Opažamo pa, da so sedaj države članice že nekaj storile, sprejele so recimo določene ukrepe, da bi omilile to težavo. Nadzor in izvrševanje je vedno zelo problematično, izvajanje najpomembnejše. Sej dobro, da države članice zakonodajo prenesejo v svojo pravo, ampak sedaj mora biti povdarek na izvajanju direktive. Mislim, da moramo razumeti vse temeljne razloge za zamude pri plačilih, zakaj podjetja ne plačujejo. To je treba razumeti, poleg tega pa moramo seveda sprejeti učinkovite ukrepe za boljšo izvajanje te direktive. Nismo v ta namen naročili posebno študijo in ta študija je pročevala najbolj pogoste razloge za zamude pri plačilih, In številne razloge ste že omenili danes. Omenili ste pomankanje finančne pismenosti. To je res razširjen problem, se pravi, da podjetja niso najbolj vešča na področju finančne pismenosti in da ne poznajo evropske zakonodaje na tem področju. To pa še ni vse. Obstajajo zelo dolgi administrativni postopki, ki zavirajo napredek pri zamudih, pri plačilih. Moram pa tudi omeniti, da so določene države članice že ukrepale. Irska, recimo. Prej smo nekaj slišali o Irski, kako se Irska bori za spodbujanje boljše in pravočasne plačilne kulture. No, te študije imam tudi zelo zanimive rezultate, ki jih vam bom sedaj tudi sporočila. Mislim, da je treba uvesti krajše plačilne pogoje. To je zelo učinkovito orodje, potem pa je še treba izboljšati preglednost plačilne discipline podjetij. Pa še sankcije. Tudi na sankcije ne smemo pozabiti, sankcije so lahko zelo učinkovite. Imajo namreč odvračilen učinek. MSP-je je treba ozaveščati in obveščati, potrebujemo seveda številne kampanje ozaveščanja za spodbujanje plačilne discipline. Ta študija bo objavljena v v bližnji prihodnosti in je zelo dobro izhodišče za sprejemanje številnih ukrepov. Moramo pa biti pametni in premeteni, kajti vsi vemo, da je izvajanje zelo kompleksno. Treba je iskati tudi sinergijo z ostalimi političnimi področji. Prej ste to že omenili. Komisija ima tudi nov zakonodajni predlog o nepoštenih poslovnih poslovnih praksah v prehranski verigi, o kateri se sedaj pogajajo na svetu. Treba je videti celotni širši kontekst in sprejeti še dodatne spremljajoče ukrepe za izboljšanje plačilne discipline. Gospa Grapini. Clark, uh, to, kar bom krajša. V sami razpravi se je izkazalo, da imajo države članice in Evropska unija tukaj deljeno pristojnost. Tako da moramo vedeti, da Evropska komisija ne more sama odpraviti teh zamud pri plačilih. Treba je sodelovati z ostalimi državami članicami. In če recimo država se ne drži teh plačilnih rokov, to še ne pomeni, da se morajo podjetja skledovati po tej plačilni nedisciplini in državi. Mislim, da bi bilo dobro, da se oblikuje nek seznam držav s plačilno disciplino in tistih, ki jim plačilna disciplina manjka. Ja, seveda, živela sem v socializmu, ampak to še ne pomeni, da moramo dopustiti, da bo v gospodarstvu vladal kaos. Tudi država mora posredovati, da odpravi morebitna neravnotežja. Samo mislim, da mora komisija posredovati, če pač države članice ne izpolnjujejo določenih pogojev. Prej so nam predstavniki Italije povedali, kako tragično se je ta finančna disciplina končala za številna podjetja. Na ravni Evropske unije imamo enoten trg, ki mora delovati pošteno za vse. Pri poslih med podjetji Ja, strengam se, da je tukaj treba malo preoblikovati direktivo in bolj zaščititi MSP-je. Danes dopoldan smo glasovali o mojem poročilu. Za MSP-je dejali smo, da bomo še povečali finančno pomoč malemu gospodarstvu. Države članice pa morajo zagotoviti več finančnega usposabljanja. Da bi okrepile finančno pismeno svojih državljanov in vseh podjetij. Ne smemo namreč dopustiti, da bodo na trgu vedno zmagali veliki akteri in poteptali majhne. Potem pa še zamude pri plačilih med trgov, gospodarskimi subjekti in javnimi organi. Tudi tu je treba pravzaprav spostaviti poštene pogoje za vse. Ne smemo namreč dopustiti, da bo veliko podjetje imelo bolj ugodne plačilne pogoje z državo, in manj ugodne z svojimi podizvajalci, ki so ponavadi seveda MSP-ji. Upam, da bo komisija naklonjena našim pripombam. Še enkrat komisija, hvala, da ste prišli. Moram tudi povedati, da nočemo popolnoma zanemariti velikih podjetij. O tem smo se že pogovarjali na namenski skupini. In tudi mi iščemo delujoče rešitve. Vsi vemo, da majhna podjetja so tesno povezana z večjimi podjetji. Zato je treba tudi jasno opredeliti te pogoje poslovanja med večjimi in manjšimi podjetji. Res si želim, da bi pomagali MSP-jem zlasti pri zamudah, pri plačilih. Da slovo. Pani, pani kolegyňa, vy mi tu podsúvate veci, ktoré som nikdy... Hvala za besedo. Ja, draga kolegica, tega pa res nisem rekel prej. Ne živimo namreč na neki zelenici brez dežja, ne, veš čas dežuje in če kaj ne deluje, potem mi vedno učitate, da sam ne ravnam pravilno. Moram povedati, da sem prisluhnil komisiji, komisija nam je povedala, da lahko tudi posreduje. Komisija nam je sporočila, da je sedaj Italija pred Evropskim sodiščem, tudi zaradi tega, ker komisija na jug Italije vsako leto pošle na milijone evrov, ki se potem uporabijo tudi pri trgovinskih poslih med gospodarskimi subjekti in javnimi organi. In tukaj je treba upoštevati vse plačilne pogoje. Pa še nekaj bi želel povedati kolegici Merti. Ne, sej ni, vi niste pripadali komunizmu, sej ste še premladi za to, ampak treba je povedati, da je pot v pekel vedno zelo lepa, posejana s cvetlicami. Ne preveč predpisov res ne potrebujemo. Vse vemo, da tudi Evropska komisija dolžuje državam članicam, ni sedaj rešitev, da bomo oblikovali nove predpise in s tem rešili celotno zadevo. To pa res ni najbolj realistično. No, mislim, da nismo dobili dejanskih vprašanj, zlasti v drugem delu naše razprave. Slišali smo o tem, kakšne posledice lahko imajo zamude pri plačilu. Poleg tega pa smo tudi slišali nekaj o najboljših praksah. Sama bi se rada zahvalila vsem govornikom. Želim vam seveda ogromno sreče pri vašem delu. Komisija vam je zagotovila, da je že sprijela številne potrebne ukrepe na tem področju. Sem bi se rada zahvalila. Radi bi se zahvalila tudi predstavnikom Evropske komisije, s tem pa lahko tudi sklenemo to predstavitev mnen in zadnje zasedanje našega odbora pred poletjem. Čisto na koncu bi se rada zahvalila še sekretarijatu za res izjemno delo, ki ga je upravilo v zadnjih tednih. Tudi tolmačem bi se rada zahvalila. Hvala za vaše delo čisto na koncu pa sem želim prijetno poletje in videli se bomo ponovno ob koncu avgusta.